Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Zeit ist Geld. Und der Versuch, genauso lange zu warten, bis wir zu. Drage kolegice in kolegi, moramo še malo počakati, da bomo zdaj polovico a, z, naših članov zapolniti z poslanci, kar lahko še traja. Bomo pa kar začeli. Pozdravljam a, Klausa Hajnarja Leneja ki mu kar čestitam za izvolitev na mesto predsednika računskega sodišča. Prisrčne čestitke, želimo si tudi naprej dobrega sodelovanja. Veselimo se že starega in novega iz računskega sodišča. Vemo, da imate nov pristop in upam, da bomo lahko novembra začeli poglobljeno razpravo. <clears throat> Torej vse najboljše in pozdravljeni in čestitke tudi vas eh, pozdravljam k tej temi predstavitev letnega poročila eh, Računskega sodišča. Še posebej pozdravljam podpredsednico Evropske komisije, gospod Georgijevo. Veseli me, da ste ostali pri nas. Eh, vem, da bi vam bilo všeč nekaj drugega, ampak za nas je bila ta slava novica dobra novica, to moram priznati in veseli nas, da, da boste ostali pri nas in boste še naprej aktivno skrbeli skupaj z nami za še boljše finančno upravljanje v Evropski uniji in tudi kadrovsko upravljanje. Želimo vam torej vse najboljše in mi smo na vaši strani, ko gre za spremenjanje zadev na bolje. Opravičila bi se za danes. E, oblekla sem se že za pivski šotor, dobila sem posebno povabilo v pivski šotor z 600-700 odeleženci, kar eh, česa nisem mogla zavrniti in eh, ker ne morem biti na dveh mestih eh, krati, se bo morala potem opravičiti in kolegica Damaljova bo prevzela predsedovanje. Še enkrat se opravičujem in vas prisrčno pozdravljam. In takoj bi predala besedo predsedniku računskega sodišča, gospod Lene, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Najlepša hvala za čestitke ob izvolitvi. Vam se zahvaljujem tudi vsem ostalim eh, poslankam in poslancem, kot tudi komisarki, vsem torej, ki so mi že pisno čestitali in mi zaželeli vse najboljše. To mi je bilo zelo všeč. Lahko ste prepričani, da je. sem tudi sam zainteresiran za zelo dobro sodelovanje in sicer neomejeno sodelovanje Mogoče bi ga lahko celo izboljšali na določenih področjih. <clears throat> Gospa podpredsednica komisije, gospod in gospodje, v veliko čast mi je, da vam lahko v mojem prvem mesecu <clears throat> predsedovanja na računskemu sodišču predstavim letno poročilo Evropske računske sodišče za leto 2015. Dogajanja od konca leta 2015 so pretresle, so pretresle Evropsko unijo in zdaj smo v fazi retrospektive Sprašujemo se, zakaj mnogo državljanov obrača hrbet evropskemu projektu. Eden od razlogov je po mojem mnenju v tem, da so evropske institucije delno izgubile zaupanje naših državljanov. V naslednjih mesecih in letih eh, bo Evropska unija pred eh, velikim izzivom in sicer, da ponovno pridobi to zaupanje. Mislim, da bo Evropsko računsko sodišče v tem procesu lahko odigra pomembno vlogo. Zato bi v tem, kar bom povedal, rad pogledal prihodnost, kaj je treba storiti, rad bi pogledal tudi v preteklost in sicer, eh, kaj smo gotovili v našem poročilu za leto 2015. Jasno je, da potrebujemo reforme in spremembe. Ne glede na to, kakšne bodo te spremembe ali reforme, morajo imeti trdne finančne temelje. Ne glede na to, ali bo imela Evropska unija 28 ali 27 eh, članic, je dobro finančno upravljanje še vedno pomembno. Po mnenju računskega sodišča so zato pomembni štiri elementi. Kot prvo mora Evropska unija poskrbeti za ustrezno računovodstvo. Kako nam bodo ljudje zaupali, če niso prepričani, da dobro pazimo na njihov denar in eh, ustrezno vodimo evidenco o porabah. Zaključni eh, račun Evropske unije za leto 2015 je bil pripravljen v skladu z mednarodnimi standardi v vseh pomembnih pogledih eh, resničen in pošten prikaz stanja. Zato smo lahko tudi tokrat izrekli mnenje brez pridržkov o njegovi zanesljivosti. Pa vendar so zneski, ki jih bo treba plačati v sedanjih in prihodnih letih, še vedno zelo visoki. In eh, komisija nima nobene prognoze za denarne tokove za naslednjih 7 do 10 let. Na osnovi take napovedi bi se naši upravičenci lahko pripravili na prihodne proračunske prioritete. Takšna prognoza bi pripomogla tudi k ponovnemu vzpostavljanju zaupanja. Srednjeročne napovedi plačil, ki jih pripravlja komisija, pa so prvi korak v pravi smeri. Drugič, mora Evropska unija zagotoviti pravilno izvajanje svojih finančnih pravil. Odhodki in prihodki obstoječega proračuna Evropske unije so sicer natančno evidentirani, vendar je še vedno preveliko napak pri uporabi denarja, še posebej državah članicah. Ocenjena stopnja napako, s katero merimo stopnjo nepravilnosti, znaša pri plačili v letu 2015 3,8 odstotka, kar ustreza stopnji nepravilnosti v prejšnjih leti. Vendar smo še vedno precej pod uh, mejo neutralnosti dvoodstotnim pragom pomembnosti. Tukaj gre za določene tolerance, za napake, ker eh, imamo še vedno veliko možnost, da bo meja prekoračena. Najviše stopne napake ponovno odkrivamo na področju ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije, 5,2 odstotka, kot tudi konkurenčnosti za rast in delovna mesta. 4,4 odstotke. Pri obravnih odhodkih tudi to ni nič nenavadnega, smo eh, našli najnižjo stopno napake v tem letu 0,6 odstotka. Dobra novica je, da so imeli popravljanje ukrepi organov v državah članicah in komisije pozitiven učinek na ocenjeno stopnjo napako ki bi bila sicer višja od 4 odstotke. Poleg tega je komisija ocenila tudi učinek morebitnih prihodnih popravljalnih ukrepov za proračunsko leto 2015. Komisija je sicer sprijela ukrepe za izboljšanje svoje ocene tveganja učinka popravljalnih ukrepov, ki pa jih je še vedno moč izboljšati. Strjava dovolj velikega zneska sredstev, s katero bi se stopnja napake znižala pod 2 odstotka, bi bila že hvalivreden dosežek. Pa vendar še vedno menimo, da je bolje prepričevati kot zdraviti. Za evropskega davkoplačevalca bi bilo bistveno bolje, če bi komisija in države članice takoj pravilno porabile sredstva. Namesto da so za to potrebni čas, delo in stroški, da se ta sredstva ponovno izterjajo, potem, ko so bile napake že odkrite. Če bi komisija, če bi organi držav članic in pa neodvisni revizori uporabili vse informacije, ki so jih imeli na voljo, bi lahko preprečili ali odkrili in popravili velik del napak, preden so bila izvršena plačila. Naši rezultati poleg tega kažejo, da bi bilo mogoče zmanjšati napake z boljšo zasnovo schem porabe. Na eh, stopnjo napake vplivajo seveda razlike med schemami. Tam, kjer Evropska unija povrne stroške za upravičene dejavnosti na podlagi stroškov, ki jih prijavijo upravičenci in schemami, ki temelijo na pravicah, torej schemami, pri katerih se plačila izvršijo, potem, ko se izpolnijo določeni pogoji. Stopna napake je dvakrat višja pri povračilih na podlagi stroškov, 5,2 odstotka, kot pri plačilih, ki temelijo na izpolnjevanju pogojev. Tukaj smo pri 1,9 odstotkov, to se pravi, pod eh, mejo dveh odstotkov. Pričemer pri teh različnih vrstih eh, plačil ne smemo pozabiti, da moramo vedno upoštevati tudi vprašanje očinkovitosti izvajanja eh, določenih projektov. Izboljšanje zasnove sem porabe pa bo načeloma pripeljalo do tega, da da bo prihajalo do manj napak in da bodo ljudje bolj zaupali v te scheme in jih bodo bolje uporabljali. Načeloma velja, če je nekaj enostavno, je manj napak. Spošali smo predvsem za gospe in gospode v časih, ko blaginja za mnoge ni samo omejena. Naš, morajo naši državljani vedeti, da je vsak evro uporabljen v njihovem imenu. Že tako na začetku uporabljam dobro in s kar največjim učinkom. Poskrbeti je treba tudi za to, da bo na voljo dovolj sredstev za dogovorjene prioritete za posamezne politike in da jih bo ostalo dovolj kot rezerva za spopadanje s krizami. V trenutnih okvirnih pogojih je oboje zelo težavno. Zato je že moj predhodnik govoril o povsem novem pristopu, ki je potreben. Prezgodaj, da bi lahko ocenili, kdaj se eh, bi lahko tak pristop uresničil. Mestni pregled eh, aktualnih načrtov porabe pa je že pred nami. Zajema celo vrsto zakonodajnih predlogov za izboljšanje proračunske fleksibilnosti in poenostavitev finančnih pravil. Sodišče bo v kratkem pripravilo mnenje o teh predlogih. Odobravamo, da je Evropska komisija ponovno pozvala k usmerjenosti v rezultate. Še vedno pa lahko optimiramo ta pristop in tako prihajam k tretjemu elementu dobrega finančnega upravljanja. Naši državljani upravičeno pričakujejo, da bo Evropska unija zagotavljala optimalno stroškovno učinkovitost in da bo Evropska unija pomenila dodano vrednost tudi na osnovi zmanjšanj odhodkov. Tudi so bili pri projekti EU leta 2015 eh, sredstva učinkovito uporabljena, ali so bili cilji od vsega začetka realistični, ali so bili stroški za nje razumni v primerjavi z referenčno vrednostjo, je bil program dražji ali cenejši, kot eh, bi bil program, če bi ga izvajali na drugi strani upravljanja? To so vprašanja, na katera ne moremo odgovoriti, dokler nimamo ustreznih ureditev za poročanja. Letos izpostavljamo izzive, s katerimi se spopada komisija pri poročanju rezultatih porabe za raziskave in inovacije v okviru programa Obzorje 2020. V povezavi Z obzorjem 2020 smo ugotovili, da je v primerjavi s sedmim okvirnim programom prišlo do izboljšanj. Toda komisija še vedno ni v celoti sposobna spremljati smotrnosti programa in o tem poročati. Povezava med desetimi novimi političnimi prioritetami komisije in strateškim okvirjem za strategijo Evropa 2020 obzorje 2020, je treba bolje pojasniti. To pomanjkanje jasnosti bi lahko vplivalo tudi na druge dejavnosti Evropske unije. To je splošni problem, da moramo konkrete ukrepe vključiti v neko strategijo in to ne ustreza vedno najbolje. Kljub napredku pri komisiji za kazalnike za merjene smotrnosti, je eh, še vedno nekaj pomankljivosti. Generalni direktorati komisije morajo bolje opredeliti svoje cilje upravljanja. Kot rečeno, eh, pozdravljamo poziv komisije k enostavnejšemu in bolj povezanemu poročanju iz, o izvrševanju in upravljanju proračuna Evropske unije. To priporočamo že več let. Spostavili smo, da so potrebni dodatni ukrepi, eh, kadar stroškovna učinkovitost ni zagotovljena. Če se vsa sredstva porabijo v skladu s pravili in so ustrezno evidentirani, je doslej zadeva veljala kot zaključena. Vendar to ne bi smelo biti dovolj. Potrebujemo resnične spodbude za optimalno porabo sredstev In ne samo, da dosegamo cilje, ne da bi kršili pravila. Kajti tudi, če je bila poraba vseh eh, sredstev upravičena in ustrezno upoštevana, to še zdaleč ne pomena, da smo pri evropskih projektih dosegli ustrezno stroškovno učinkovitost. Če ljudje ne morejo biti gotovi, da je sistem za njih koristen, ne moremo pričakovati, da mu bodo zaupali. Videti morajo konkretne rezultate in videti, s kakšnimi sredstvi so bili ti cilji doseženi. To razmerje med vrednostjo in porabo mora biti veliko bolj jasno. Za zaupanje pa sta potrebna tudi preglednost in preglednost zanesljiva, skoraj četrti element dobrega finančnega upravljanja. Komisija mora parlamentu in javnosti poročati o zadevah. In poročila je treba neodvisno preveriti. Vse večja uporaba finančnih instrumentov, ki ne prihajajo neposredno iz proračuna Evropske unije in jih eh, Evropsko računsko sodišče ne revidira ali pa samo deloma revidira, to pomeni veliko tveganje za odgovornost eh, in usklajenost politik in operacije Evropske unije. Naše revizije ne eh, dajajo samo zagotovila glede neodvisnega preverjanja, temveč so tudi priložnost za dajanje priporočil za izboljšanje finančnega upravljanja Evropske unije. Naša priporočila komisija v veliki meri sprejema in tudi izvaja, vendar eh, pa se stopnja formalnega izvajanja teh priporočil zelo razlikuje glede na področja, čeprav so naša priporočila državam članicam jasna. Zato eh, se zelo malo spreminja na nacionalni ravni. Gospod predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, finančna politika Evropske unije se mora izboljšati. Evropska unija mora izvesti prave reforme in sicer k malo. Naše komentarje in pripombe ter predloge v zvezi s predlogi komisije bomo prav tako objavili in se že veselimo nadaljne razprave da bi oblikovali finančni sistem Evropske unije, ki bo zadovoljil evropske državljane. Zato morajo vse institucije Evropske unije tesno sodelovati med seboj kot Evropsko računsko sodišče. Bomo tukaj prispevali svoj delež. Najlepša hvala za pozornost. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Hvala lepa, gospod eh, predsednik računskega sodišča in zahvaljujem se vsem članom računskega sodišča za pripravo tega letnega poročila. Za vas bo to prijetno srečanje, ker bodo vsi podpredsedniki danes predsedovali, eh, tako da bom, kma, jaz moram tudi zapustiti ta sestanek in bom predala predsedovanje gospodu Vono. Tako da nas boste imeli eh, čast vse videti na tem mestu kar zadeva dodano vrednost, vrednost eh, za denar in eh, podobna vprašanja. Za vse teme bi predala besedo podpredsednici komisiji gospodo Georgijevo. Zato se zauzemate tudi vi in eh, zahvaljujem se, da ste bili tako aktivni pri razrešnici za lansko leto, za prejšnjo leto in v zvezi z vsemi poročili računskega sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. zelo dobro je, da se odbor na ravni podpredsednikov in predsednice tako aktivno vključuje v to razpravo. Vsekakor je za komisijo to zelo resna eh, zadeva, za nas eh, je čas, da lahko sodelujemo z računskim sodiščem in da bolje upravljamo svoje delo. Ne morem se bolj strinjati z gospodom eh, Linejem, da se borimo za zaupanje naših državljanov in najboljša pot, da to dosežemo, je, da nasvete računskega sodišča vzamemo resno in ga vključimo v naše delo in tudi delo z državami članicami. To je naše prvo formalno srečanje z novim predsednikom, to pozdravljam. Prvo Ni formalno srečanje, sva že opravila, bi pa tudi javno povedala, da z vidika komisije želimo nadaljevati z zelo konstruktivnim eh, sodelovanjem z sodiščem eh, pod predsednikom Kaldero in eh, prepričana sem, da bo tako tudi pod vašim vodstvom pozdravljamo poročilo Evropskega računskega sodišča. V tem procesu smo zelo angažirani, še posebej pa, ko eh, bomo dobili dokončni rezultat in priporočila, ki jih bomo vključili v svoje nadaljne delo. Rada bi izrazila zahvalo za to, da smo že deveto leto dobili Eh, potrdilo o dobrem poslovanju, o čistih računih. Tudi naprej želimo dobro delati, tako da bomo imeli tudi v prihodnosti take dobre ocene. Eh, izkoristila bi nekaj sekund, da bi se zahvalila vsemu osebju, ki skrbi za to, da imamo takšno uh, zdravo finančno upravljanje. Naj nekaj povem k stopnji napak kot je gospod Lene povedal, smo imeli v leta 2015 stopna pake 3,8 odstotkov. To je prvič po dolgem času, ko smo pristali pod eh, štirimi odstotki, kar kaže na to, kaj se je dogajalo v zadnjih letih, ko se je pokazal trend na vzdolj. Eh, vemo, da to ni nekaj samoumevnega. Eh, zavedamo se, da moramo nadaljevati s svojim delom. Vsekakor pa je to pozitivno sporočilo in mislim, da moramo to tako tudi vzeti. Odkot prihaja to znižanje? Prihaja iz izboljšanja na dveh zelo velikih področjih, na področju kohezije in naravnih virov kmetijstva zahvalila bi se računskemu sodišču za zelo pomembno opažanje in sicer, da je eh, naš prehod na eh, plačila na osnovi izpolnjevanja pogojev na mesto povračil zelo pomemben trend. Zakaj? Zaradi tega, ker nam to kaže pot naprej. Naj povem, da smo pripravljeni nadaljevati po tej poti stopnja napak eh, v upravi je še vedno mm, v pozitivnih številkah, eh, pa vendar nizka, ni cela šest odstotkov, kar kaže na disciplino, disciplino, ki jo želimo hraniti. Kar je pomembno je, da razumemo priporočila kot eh, nekaj, kar nam bo pomagalo, da smo boljši. Države članice morajo ugotoviti, da prizadevanja prinašajo pozitivne rezultate. Še bolj pomembno pa se je osredotočiti na to, kaj še lahko naredimo, da bomo še boljši. Jaz so še zelo pomembno izjavo gospoda Lenija in sicer, da je prepričevati bolje kot zdraviti. V tem smislu bomo nadaljevali s sodelovanjem z državami članicami in z njimi poskušali zgodaj odkrivati področja, kjer se pojavlja tveganje, tveganja za napake, tako da bi preprečili, da bi do njih sploh prihajalo. Res je, kaj pravi sodišče, da lahko še vedno nekaj izboljšamo na tem področju in preprečimo, da bi se napake dogajale. Kako lahko to naredimo? Kot prvo, nadaljujemo z uporabo instrumentov, eh, ki opozarjajo na napake. To so eh, priložitve izplačila, nadzor nad eh, upravljanjem in kontrolni sistemi, ki, jih, ki so spostavljeni. Prav tako moramo nadaljevati s popravljanjimi ukrepi, kot smo to počeli v preteklosti popravki, ne samo, da vračajo sredstva v eh, roke, tako rekoč davkočevalca, ampak finančni popravki predstavljajo pomemben faktor pri eh, spodbujanju k temu, da do napak sploh ne prihaja. Ko je upravičencem jasno, da bo prišlo do popravkov, če bodo naredili napake, potem je zavedanje Eh, bistveno više. 2015 smo imeli 3,5 milijard eh, evrov ali 2,7 odstotkov plačil, ki so prihajala iz popravkov napak. To je ključnega pomena. 20. oktobra bomo predstavili sporočila o zaščiti evropskega proračuna in takrat bomo lahko bolj poglobili razpravo na tem področju. Naj nadaljujem z naslednjim faktorjem, ki je bistvenega pomena za pridobivanje zaupanja naših državljanov. In sicer gre za uspešnost, učinkovitost projektor. Evropsko sodišče je v lansko letni predstavitvi opozorilo na to, kako ključnega pomena je, da izpolnjevanje pravil eh, moramo povezati z uspešnostjo projektov. To je pristop, ki smo ga prevzeli tudi v Evropski komisiji. O tem bomo več povedali, ko bomo analizirali poročilo Evropskega sodišča. Izpostavila bi samo dve zadevi in sicer eh, vidimo potrebo v obzorju 2020, da poglobimo analizo uspešnosti, kar se že dogaja. Gospoda Vedersena in njegovo osebje bi tukaj pohvalila, se so zadevo peljali naprej. In eh, drugič, uspešnost eh, smo vključili tudi na področju kohezije, kjer je to bistveno bolj pomemben faktor pri dodeljevanju sredstev in poročanju o rezultatih. Prav gotovo ste bili tudi na konferenci, upravljeno na osnovi uspešnosti. Tisti, ki ste bili na tej konferenci, ste prav gotovo videli, kako resno smo se lotili tega cilja. Tako da naša proračunska sredstva vežemo na rezultate. In na tretji letni konferenci, gospod Lene, boste prav gotovo eden od naših govornikov. In še zadnja točka, ki se nanaša na transparentnost eh, in odgovornost. Naj povem to, kar je povedal eh, gospod Lene. Enostavna pravila, manj napak. Če želimo povečati transparentnost in odgovornost, je prvi korak k poenostavitev. Pripravljamo predlog za revizijo finančne uredbe, kar počnemo, o prepričanju, da si tokrat ne moremo privoščiti, da zamudimo priložnost za poenostavitev pravil. In upam, da boste parlament, komisija in svet naredili svoje, tako da bo Evropsko sodišče kontno videlo, da imamo zdaj enostavnejša pravila in prihaja do manj napak. Kot je izpostavil gospod Lene, je to velik del naše osredotočenosti v mestnem pregledu eh, pri reviziji finančne uredbe bomo imeli priložnost, da naredimo marsikaj v tej smeri, kar ste omenjali v svojem govoru. Tako da bomo ljudem dali jasno sliko o tem, kaj dobijo za to, kar žrtvujejo. Še enkrat najlepša hvala računskemu sodišču. Veselim se našega sodelovanja. Poskrbeli bomo, da bodo vaša priporočila eh, vključena v eh, načrtovanje aktivnosti komisije, kot tudi držav članic. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica komisije. Najlepša hvala za aktivno vlogo, ki jo igrate v celotnem procesu. In pripričana sem, da bo to vodilo do uspešnega konca pri mestnem pregledu in tako naprej. Zdaj bom besedo. Eh, predala svojim kolegom, najprej gospodu Wonu, ki bo predsedoval odboru. Sama bom še nekaj časa tukaj kot eh, poročevalka v senci eh, za letno poročilo in razrešnico za 2015, tako bom imela nekaj vprašanj, potem pa bom predala besedo gospodu Celerju, ki je poročevalec za razrešnico na osnovi poročila Evropskega odboru računskega sodišča. Tako, hvala lepa, zdaj pa se bom prelevila v svojo vlogo poročevalke v senci, gospod Cele. Hvala lepa, hvala lepa tudi z moje strani eh, čestitke eh, za vstavbe v računsko sodišče. Še kot kolega sva dobro sodelovala in lahko sem gotovil, da se bo tudi v tej vaši novi funkciji najno dobro sodelovanje nadaljevalo tako kot z drugimi člani Evropske računske sodišča, predvsem gospodom Lazarovom. Zato najlepša hvala, gospa eh, podpredsednica, gospod in gospodje. Podelitev razrešnice ali ne podelitev je konec dolgega postopka, ki sledi temeljita analiza evropskega proračuna ampak naš eh, odbor se lahko pri tem zanaša na strokovno znanje in eh, skrbno izdelavo poročila Evropske računskega sodišča. Tudi tokrat smo dobili celovito delo eh, za odločitev o razrešnici za leto 2015. Zato najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom iz Evropske računskega sodišča. V tem letu ne moremo, niti, ne moremo sami odločati ne o izjavi o zanesljivosti in pravilnosti. Eh, seveda smo videli eh, spremembe pri stopnji napak, zato pozdravljamo, da je komisija v svojem poročilo o upravljanju upravila tudi analizo uspešnosti. Razrešnica za leto 2015 eh, pa ima tudi druga težišča, naprimer težka dogajanja, ki se smo jih lahko načrtovali že v preteklosti in trenutno igrajo pomembno vlogo. Po eni strani imamo tukaj velik problem eh, neplačanih eh, eh, terjatev, sploh zaradi začetka novih programov. Po eni strani imamo opravka z togim finančnim okvirom, ki ni prilagojena na eh, hitre spremembe, bi pa se morali odzivati zelo hitro. Mislim, da moramo na tem področju še delati in si prizadevati, da bi proračun oblikovali bolj prožno, tako da bi se lahko hitreje odzivali na aktualna dogajanja. Že v zadnji razrešnici za proračun smo izpostavili, da mnoga eh, krivanja Eh, političnih prioritet eh, in ciljev v finančnem eh, okviru, kot je strategija EU 2020 ali obzorje 2020, predstavljajo šibke točke. Tako nas lahko zmede, če finan, večletni finančni okvir in dolgoročno strateško načrtanje, da sta že sklenjena, preden je izvoljen nov parlament, tako je predsednik. Junker pripravil deset let eh, strateški načrt in eh, sedem let eh, finančni okvir, ki ga je podaval od predhodnika. Na nove odzive pa se je odzval z sprijetjem novega desetletnega delovnega načrta, kar seveda ni olajšalo nadzorovanje in upravljanje evropskih projektov, ampak jih je otežilo. K tem izzivu smo dobili še krizna žarišča, na katera smo se morali hitro odzivati od eh, begunske in migranske krize preko teroristične nevarnosti, vprašanja finančne stabilnosti v mnogih državah članicah, še posebej v Grčiji, teroristična nevarnost v Evropi in tudi izziv zavarovanja zunanjih meja Evropske unije, pa vse eh, do posledic sankcij proti Rusiji ker sedemletni finančni eh, okvir ni vezan na delovni program eh, in tudi na deset eh, prioritet, ki jih je predstavil Juncker, moramo zdaj z tem proračunom navigirati skozi viharje. Več kot četrtina sredstev se je uporabila za projekte, ki jih so delali na osnovi pravil eh, finančnih okvirov. V letu 2014 smo imeli splačila kmeto, stare projekte kohezijske politike in raziskovanje projekte iz sedmega okvirnega programa, čeprav smo že v drugem letu novega programskega obdobja. Ta uh, zaostala plačila so velika, 10 odstotkov od eh, skupno 446 milijard evrov. Ta sredstva so bila leta 2015 še vedno odprta in jih je bilo treba nekako poplačati. Konec leta 2015 eh, ni bil niti 20 odstotkov organov pristojnih za kohezije imenovanih. Čeprav smo že v drugem letu novega programskega obdobja. To bi lahko pripeljalo do tega, da bi zamude za, leto, za obdobje 2014-2020 še večja, kot eh, smo to ugotovili pri prejšnjem programskem obdobju, kar eh, neposredno vpliva tudi na zelo niz eh, koren izplačil v, v proračunu 2017, ker imamo dolge procedure in potrebo po sredstev za pokrivanje stroškov za begunce in podobno. Zato se bodo države članice odločile eh, za ponovno usmeritev kohezijske politike. To je tudi vprašanje, s katerim se bomo morali ukvarjati. Glede na to, da se razrešnica 2015 eh, nanaša predvsem na stare programe, se to prekriva nekoliko z pozitivnimi rezultati pri stopni napak če saj imamo stopnjo napak v prvem stebru kmetijstva na zelo nizki ravni, vendar pa bomo z ozelenitvijo in podobnimi ukrepi pri novi usmeritvi kmetijstva imeli upravka z višjimi stopnjami eh, napak. Stopnja napak pri drugem stebru pa še vedno ostaja zelo visoka. E, tukaj smo seveda odvisni od sodelovanja držav članic. E, tukaj moramo paziti na to, da najprej preprečujemo, da prihaja do napak in na tem področju moramo intenzivno delati z državami članicami in prejemniki sredstev. Da bi zagotovili, da se bodo sredstva e, porabljala v skladu z pravili in cilji. Naš proračun ni samo zelo obremenjen, ampak tudi zelo fragmentiran. Vemo, da najpomembnejši projekt Junkareve komisije, to se pravi ustvarjene rasti in zaposlovanja, nekaj, kar naj bi zagotavljali za sredstvo iz EFSI-ja, naložbenega programa. Ta uh, sklad uh, se preverja uh, z, preko organov za nadzor proračuna samo glede jamstev, ki jih eh, ponuja. Nismo imeli še nobenega primera, da bi se takšna jamstva eh, uporabila v eh, poročilo o upravljanju in uspešnosti komisije sem prebral, da je bilo omogočeno, omogočen prenos 100 milijonov na ESI, kar naj bi pripeljalo do ustvarjanja do ustvarjanja novih delovnih mest, kar je seveda dobrodošlo, še vedno pa moramo opraviti svoje ocene. Kajti vsi si želijo nadaljevanje EFSI-ja. Pripičan sem, da, je, da bi moralo Evropsko eh, računsko sodišče oceniti delo EFSI-ja in bi se je zahvalil uh, sodišču tudi za oceno glede finančnih instrumentov. Hvala lepa, gospod uh, eh, Zeler. Uh, mm, eh, predlagal bi, da se gospod Lene odzove na vaš prispevek, potem pa bom prosil ostale člane, da podajo svoje predloge v blokih po 3-4. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala kolegov. Gospod Celer, najprej glede vaših pripomb. Lahko potrdim, da imamo sedaj 3,8 odstotkov, kar je pod 4 odstotki. Glede na oceno napake vidimo, da smo zabeležili pozitiven trend. Bi vas pa pri tem opozoril, da ko gre za izračun stopnje napake, da tu uporabljamo znatne m, mm, tolerance tako da lahko pride do napake plus minus dva odstotka. Tako da lahko stopnjo napake sicer določimo s 95 odstotno gotovostjo, se pa še vedno gibljamo med stopnjo napake 3,4 do 4,8. Če pa si pogledamo večletne trende napak, pa vidimo tendenco, ki sem jo risal prej. Toliko glede pripomb, glede stopnje napake. Glede pripomb, ki jih je podal kolega Celer, naj dodam samo še, da tudi mi skeptično gledamo na trende, ki se nanašajo na to, da več let uporabljamo programe, izvajamo programe, s katerimi so povezane tudi plačila. In eh, to velja za kategorije N plus 1, N plus 2 in N plus 3. Celotna politika N plus 3 skrbi povzroča za težave, ko gre za denarne tokove in veliko težav je povezanih s tem. So pa s tem povezane tudi politične zahteve. Enako velja za nove instrumente, za financiranje in za usporedne strukture, za usporedne proračunske sisteme in mešane sisteme. Vse to smo že naslovili in a, tudi zamisel o skladu za strateške naložbe smo že obravnavali. Ta je nastal iz političnih eh, pritiskov. Ne smemo pa pozabiti na končne politične cilje. Želeli bi na koncu vse instrumente združiti pod istim okvirom. Odbor za proračun bi lahko pripravil tudi dokument, oziroma je že pripravil dokument, ki je prikazoval, kakšni različni instrumenti vse obstajajo za mm, financiranje projektov v Evropski uniji tam je šlo za pravo galaksijo instrumentov, ki so na voljo in eh, tega ne smemo zanemariti. Pri tem pa si mora človek zastaviti jasen cilj, to pa seveda ni možno storiti na mah. Gre torej za obsežen svežen instrumentov in upam, da bo predlog za spremembo, za spremembo finančne uredbe eden izmed korakov, ki bo vodil do tega, da se bomo bolje spopadali s težavami. Glede EFSI-ja bi prosil kolega Lazarova, da se nekoliko seznani z delom, ki poteka uh, v naši hiši. Imamo posebnega poročevalca za to področje tudi v računskem sodišču in na voljo je tudi cel odbor, ki se trenutno ukvarja s pripravo mnenja o EFSI-ju. Tako da, če dovolite, predsedujoči, bi dal besedo kolegu Lazarovu. My chamber, chamber five, uh... Najlepša hvala. Moja zbornica, zbornica številka pet, ki se nanaša na denarne tokove in sredstva v Evropski uniji, obravnava EFSI. To je ena izmed komponent našega dela. Pripravili smo tri proizvode, ki bodo na voljo v prihodnjih tednih. Konec uh, oktobra bo sodišče sprejelo mnenje glede predloga uredbe o podaljšanju EFSI-ja. To bomo storili še pravočasno, zato da bi lahko prispevali in olajšali razprave, ki bodo potekale glede sprejema uredbe. Prav tako bomo pripravili poročilo o oceni komisije, ki se nanaša na revizijo uredbe, ki se bo začela konec januarja. Prav tako bomo pripravili posebno poročilo o EFSI-ju. Hvala. Okay, those, uh... Najlepša hvala, hvala za te prispevke. Kot rečeno, bomo m, mm, dali besedo trem članom vsakič. Najprej gospod Lava Jova, ker nas mora na to ugotoviti, na to gospod Palem in na to gospod Perinski. Najlepša hvala, kolega. Ne, in še enkrat najlepša hvala računskemu sodišču za upravljeno delo glede letnega poročila za 2015. Moram reči, da je bilo zame zelo zanimivo prebrati poročilo v, z vidika poročevalke v preteklih letih. Tako da imate prej gled eh, nad spremembami, ki so se zgodile v zadnjih letih. Lani je računsko sodišče izvedlo pilotni preskus za to, da bi ugotovili, kakšne so povezave med eh, dejavnostmi Evropa 2020 in evropskim proračunom. Izpostavili ste tudi, da se bodo ti preizkusi nadaljevali. Na katerih področjih ste torej izvedli preskuse uspešnosti in kakšni so rezultati, ki jih navajate v poročilu? Kakšne so vaše ugotovitve, kakšni so rezultati in priporočila? Zanima me, ali imate konkretne vsebinske predloge na področju politik tu. In tudi podpredsednici komisije, gospe Georgijevi, bi zastavila vprašanje. Seznanili smo se z vašimi dejavnostmi v preteklem letu. Znatno ste poglobili celoten koncept evropskega proračuna, ki se osredotoča na rezultate. Kakšna so vaša pričakovanja glede naslednje sezone pri podelitve razrešnice? Kako je z rezultati, ki so povezani z letnim poročilom Računskega sodišča za leto 2015? Bi lahko rezultate tega poročila uporabili pri pristopu usmerjenem k rezultatu? Bi lahko še okrepili? Okre s tem k zagotavljanju proračuna, ki je usmerjen v rezultate. In zanima me, kaj bo storila komisija za to, da bi še znižala stopnjo napake, ki jo beležimo pri komisiji in pri umestnih organih. Ali je poenostavitev prava pot naprej? Hvala. Hvala, gospod Sarvama. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, naj vam najprej čestitam za imenovanje predsednika računskega sodišča. Res lepo je vas ponovno videti tu v dvorani. In najlepša hvala predvsem za jasnost vaše predstavitve. Mislim, da je bilo to res zelo osvežilno. In uh, upam, da ne gre samo za želje z moje strani, ampak um, da ste ste dejansko bili res zelo iskreni, ko ste govorili o nekaterih zadevah, predvsem ko je šlo za obravnavo napak v državah članicah. Sam sem posebno pozornost vedno namenjal in jo tudi vedno bom eh, dvem zadevam. Najprej vrednost za denar in na uh, upoštevanje geografskih specifičnosti, torej geografski upogled. Zastavil bi konkretno vprašanje. Dejali ste, da potrebujemo prave spodbude za to, da bi za svoj denar dobili ustrezno vrednost. Morda bi bilo dobro, če nekoliko osvetlite to misel in navedete nekatere primere glede tega, kaj ste imeli v mislih. In ne nazadnje naj povem, da se ne bi mogel bolj strinjati z vami, ko ste pozvali k spremembam, ki jih moramo uvesti, kajti čas res pritiska na nas, tako da moramo strniti vrste. Ki? Najlepša hvala, gospod Pirinski. Thank you, chair, and, uh, president... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Lene, naj se pridružim vsem tistim, ki so vam zaželeli veliko uspeha na trenutnem delovnem mestu. Vaš uspeh eh, bo seveda vključen tudi v naša skupna prizadevanja za izboljšanje sporočanja porabe, o porabi sredstev našim državljanom. Izpostavil bi to, kar ste sami podarili kot splošen pomislek. Tu gre za zaupanje državljanov in tu bi se dotaknil treh vidikov. Eden se nanaša na osredotočanje na stopnjo napak. Ali menite, da državljani razumejo, kaj je stopnja napake? V tem odboru se ukvarjamo nenehno, nenehno razpravljamo o tem. In moje stališče je vedno bilo, da to izključno sredotočanje na strop, stopnjo napake in na primere goljofij in na izpostavljanje predstavitev in poudarjanje pomislekov je po mojem mnenju nekoliko povezano z izgubo zaupanja, ker tako izgubimo širšo sliko. Stopnja napake je 4 odstotna, kar pomeni, da je 96 odstotkov transakcij brez napak. Menimo, da so naše ocene zelo dobro uravnotežene. To sliko v odboru že imamo na voljo. Treba je pač preučiti čisto vse vidike. Tako da me zanima, ali bi lahko tretjo prioriteto, dodano vrednost, torej premestili na prvo mesto mislim, da bi državljane res zelo zanimalo, kaj je dodana vrednost, ki je bila dosežena, ker pogosto govorimo o tej dodani vrednosti. Strinjam se z vami, ko ste dejali, da je glavna težava v tem, da je treba zagotoviti neposreden sistem poročanja. Te veste, lahko se osredotočamo na posamezne države, ampak države zagotavljajo zelo različne načine poročanja. Nekatere države poročajo o dokaj malo m, mm, napakah. Po drugi strani pa nove države članice, ki so morda nekoliko m, mm, bolj znemirjene, m, mm, ker se bojijo, da bo prišlo do napak, poročajo čisto vsaki majhni napakici. In s tem sem prišel k drugi točki. Izpostavili ste pomen napovedi denarnih tokov proračunski postopek eh, mora biti obravnavan bolj celovito, ste dejali, ker gre za celotno galaksijo, v kateri, v kateri dodajamo vedno znove zvezde, vedno nove skrbiške sklade, naprimer. Morda pa v tej galaksiji najdemo tudi kakšno črno luknjo. Tako da je pred nami obsežen izziv, če želimo zagotoviti dober eh, pregled nad izvajanjem proračuna. Tako da res računamo na analitično oceno računskega sodišča, ko gre za to sliko. In tretja pripomba se uh, nanaša na to, kar je izpostavil gospod uh, Celer na postopke v zvezi z EFSI-jem. Umestni pregled je že potekal. Morda smo res uh, prenesli nekatere programe v novo obdobje in zaradi tega smo se prav odločili, da bomo izvedli umestni pregled. Treba je preveriti, na kakšne načine lahko zagotovimo to, kar od nas zahtevajo uh, pogodbe, torej štiri svoboščine, socialna in ozemeljska kohezija in uh, enotni trg. Vaša, vaša predstavitev se je končala samo z enim vprašanjem, pa jih je zagotovo več. Gospod Kraushajn Aline, bi se radi odzvali? Da, najlepša hvala. Kolega Razorov bo odgovoril na zadnje vprašanje, predvsem glede obzorja 2020 in glede preizkusov. Sam pa bi se oglasil glede drugih dveh eh, pripomb. Izpostavili ste pravočasnost zagotavljanja spodbud. Kakšne spodbude torej lahko zagotovimo, da se uveljavi načelo, da za svoj denar tudi kaj prejmemo. Ta pristop smo uvedli pred dvema letoma. Šlo je za poročilo gospe Ajale Sender v, v začetku leta 2014 in prizadevali smo si zagotavljati več specifičnih informacij za posamezne države članice. Nismo pa pristojni za to, da izračunamo mm, stopnjo napake za posamezne države članice, ker eh, metodološko to ni možno. Naši podatki nam tega ne dopuščajo. Tudi na ključni poskusi, ki jih izvedemo, nam tega ne omogočajo. Seveda pa lahko uporabimo mm, podatke, ki nam so na voljo in jih objavljamo. To zagotovi matematično gotovost in eh, razpoložljivost podatkov za določene namene. To že počneme od leta 2014. To vprašanje pa je povezano tudi z vprašanjem gospoda Perinskega glede prihodnje stopnje napake. Naj tu dodam še eno pripombo. Če pogledamo nazaj, če pogledamo, kaj nam je uspelo v, v preteklih 20 letih na podlagi metodologije, ki jo uporabljamo, ugotovimo, da je to pravzaprav velika zgodba o uspehu. V 90 letih so bila obdobja, ko komisija ni imela dobro delojočih notranjih sistemov nadzora. In takrat nismo objavljali številk glede notranjih stopenj napak. Imeli pa smo stopnje napak za posamezne sektorje, ki so bile dvoštevilčne. In zadeve so se znatno izboljšale v mestnem času. Komisija je uvedla obširne in dobro delujoče interne sisteme. Še vedno pa nismo tam, kjer želimo biti. Nismo pod stopnjo bistvenosti napake. Vidimo pa, da smo storili znaten napredek v mestnem času. V preteklih letih pa opažamo, da se ni več kaj bistveno spremenilo. Tudi metodologija merjenja je omejena mm, z vidika natančnosti in primernosti. Tako da smo začeli razmišljati o prilagoditvi in modernizaciji metode. Računsko sodišče je o tem začelo razpravljati pred kakšnim tednom, šlo pa je samo za izmenjavo mnen. Sedaj moramo pripraviti strateški dokument. Na to bodo sledile interne razprave in ko bo ta dokument na voljo, bomo razpravljali z deležniki. To je naš trenutni načrt, ki ga že sedaj lahko predstavim. Ko bodo na voljo rezultati, bomo povedali, katere reforme so možne in katere ne in katere reforme lahko izvedemo tudi o podpori deležnikov. Težave, ki ste jih sami izpostavili, so težave, ki se jih zaveda tudi računsko sodišče. Vidimo, da je treba naš instrument še nadgraditi. Bomo pa v bližnji prihodnosti videli, kako to storiti. Nekoliko preuranjeno je še govoriti o tem, kako bi zadeve dejansko začrtali. Izpostavili pa ste tudi vprašanje preglednosti in uh, vprašanje usporednih struktur in denarnih tokov. Naj ponovim, tudi na to težavo smo opozorili, ne moremo pa jo razrešiti. Vemo, da je to težko razrešiti iz političnega vidika, ker um, večletni finančni okvir določa proračunske okvire za sedem let. Se pa zadeve spreminjajo, situacija se vedno znova spreminja in včasih se na izzive ne moremo odzvati s trenutnimi instrumenti in takrat izumimo nove sisteme. Pri tem pa ne smemo izpred oči izgubiti skupnega cilja. To pa zagotavlja preglednost. Seveda, preglednost seboj prinaša tudi nekatera tveganja, tako da je treba na koncu vseeno preveriti, ali nismo morda zapostavili cilja. Treba je zagotoviti celoviti in pregleden eh, okvir, zato da ne izgubimo nadzora. Mislim, da je to nujno treba zagotoviti. Potem glede tega, kako bi lahko okrepili dodano vrednost. Mislim, da je računsko sodišče že začelo um, pred leti se ukvarjati s tem, kako to okrepiti. In tu ne smemo govoriti samo o skladnosti, treba je govoriti tudi o uspešnosti. Treba je preučiti, ali na koncu res eh, dobimo rezultat, ki smo si ga želeli. Treba se vprašati, ali smo uspešni glede na to, kakšen je bil namen ob sprejetju posameznih odločitev. In mislim, da se mm, s to vrstnimi vprašanji že ukvarjamo in da so na voljo mehanizmi merjanja in primerjalni mehanizmi. Na ta način lahko še ukrepimo pomen dodane vrednosti, kajti na takšen način lahko ugotovimo, da nekaj ne deluje najbolj učinkovito in to lahko spremenimo. Moramo pa stopiti korak stran od osredotočenja samo na skladnost, na spoštovanje pravil. V končnem poročilu lahko to seveda še bolj izpostavimo, tudi o tem razmišljamo na interni ravni. Seveda pa so, se s tem obračamo tudi na zakonodajalce, na komisijo, ki je konec konco tudi odgovorna za oblikovanje proračuna. Tudi njeno vlogo pri zagotavljanju nadzora in spremljanja bi morali bolj izpostaviti. Tako bi lahko zagotovili večjo uspešnost. Sedaj pa dajem besedo kolegu Lazarovu, da se odzove na vprašanje, ki jih je zastavila gospod Dlabajova. Thank you. Najlepša hvala. Uspešnost obravnavamo prek posebnega poročila. V preteklih letih smo se osredotočali na uspešnost tudi v letnem poročilu. V tretjem naslovu, ki se nanaša eh, na doseganje rezultatov na podlagi evropskega proračuna, izpostavljamo pomembne evropske dejavnosti. Lani smo se ukvarjali z Evropo 2020 in leta z obzorjem 2020. Pri obzorju 2020 smo ugotovili, da ima komisija omejene zmogljivosti za to, da bi spremljala in poročala o uspešnosti obzorja 2020. Zakaj? Zato, ker eh, ni jasnosti na področju desetih prednostnih nalogah eh, v okviru Evrope 2020 v povezavi z prednostnimi nalogami obzorja 2020. V preteklih letih smo izvedli pilotne projekte o poročanju o uspešnosti. Preverili smo mm, nekatere projekte in poskusno smo uporabili testiranje, preverjanja um, transakcij z vedika uspešnosti in to smo predstavili v okviru drugega poglavja. Uh, v prihodnosti pa se bomo še bolj osredotočali na uspešnost. Na tej točki bi rad izpostavil tudi pomisle, ki ga je mm, podal gospod Pirinski. Gre za geografski pogled. Ta upogled eh, bi mm, postavil nekatere države članice v nezavedljiv položaj pri geografskem pogledu ne bi zagotavljali stopnje napake, ne bi zagotavljali pregleda na podlagi transakcij. Seveda je to ena izmed opcij. Zaenkrat smo še v začetni fazi, tako da ne morem še povedati, kakšen geografski pregled bomo zagotavljali. Ampak, ko bomo enkrat ocenili razpoložljive možnosti, bomo o njih razpravljali tudi skupaj z vami. Tudi Uspešnost bomo obravnavali z vidika geografskega upogleda. Potem glede uspešnosti. V letnem poročilu o upravljanju in uspešnosti, ki ga pripravi komisija, pa naj tu povem, da tega dokumenta ne moremo pregledati zaradi tega, ker ga nismo prejeli pravočasno, preden smo pripravili lastno letno poročilo. Smo pa razposlali dokument pred začetkom samega postopka podelitve razrešnice. Ugotavljamo, da komisija govori o vprašanjih razvoja in raziskav in napredka in da komisija ugotavlja, da so ta tri področja razočarajoča. Komisija ugotavlja tudi, da sedmi programski okvir ostaja nekoliko problematičen, tako da se še naprej osredotočamo na ta vprašanja in bi radi, da se v prihodnih letih bolj osredotočamo na vprašanja povezana z uspešnostjo. Preden odide gospa Dlabajo, vam zanima, ali bi lahko gospa Georgijeva odgovorila na njene vprašanja. Najlepša hvala. Se bom vrnila na druga vprašanja Ehm, pozneje, glede na to, da gospa Dlamejova odhaja. Najprej glede razrešnice za leto 2015. Štiri pripombe. Najprej. Treba je zagotoviti jaz prenos političnih ciljev v operativne cilje. Na ta način bomo lahko spremljali pre, obravnavo prednostnih nalog z vidika oblikovanja proračuna. Drugič. To se specifično nanaša eh, na kartiranje desetih prednostnih nalog eh, Junkerjevega načrta in ciljev Evrope 2020 in obzorja 2020. Tako lahko pojasnimo razmerja med temi instrumenti. To je veljalo za prejšnji postopek podelitve razrešnice in tudi letos bomo nadaljevali s tem. Tretjič, doslednja uporaba konceptov uspešnosti in osredotočanja mm, na končne rezultate. To mora biti naša terminologija jasna in enotna. To je treba zagotavljati tudi v naši dokumentaciji. Četrtič, in ta točka se mi zdi zelo pomembna, treba je še izboljšati poročanje in kakovost predstavljanja naših poročil. Letos smo storili zelo ključen korak naprej, ko smo pripravili celoten integriran svežen poročil. Poročila, ki so bila nekdaj razdobljena, so sedaj združena. O njih jasno odgovarjamo na različna vprašanja glede proračunske sestavljanke, odkud denar prihaja, kako ga porabljamo in kako se izogibamo zlorabam in napakam. Letos bi rada videla, da bi se ta pomemben korak naprej tudi uveljavil, tako da bodo ljudje imeli občutek, da jim zagotavljamo informacije na mm, način, ki mm, omogoča lažje razumevanje. Potem poenostavitev. Pomembnost poenostavitve vedno znova izpostavljam treba je upoštevati priporočila računskega sodišča in preiti schem, ki temeljijo na pravoročilu stroškov, na scheme, ki temeljijo na pravicah. Tudi odloge plačil je treba opraviti pravi čas. To je treba storiti zgodaj, tako da to lahko vpliva na splošno stopnjo napake. Prav tako je treba bolje izobraziti uradnike, ki sodelujo pri spremljanju programov. Treba je spremljati tudi robustnost naših sistemov nadzora in če gre kaj narobe, je treba zadeva popraviti. Treba je izvesti finančne pripravke in sredstva spet unesti eh, v proračun. To je torej postopek, ki mu bomo sledili. In naj povem tudi, da bomo nadaljevali s tem, kar smo začeli izvajati v preteklih dveh letih. Gre za tesno sodelovanje z računskim sodiščem. Gospod Lazarov in gospod predsednik sta bila zelo pomembna akterja, ko smo pripravljali m, poročila in jih predstavljali. Zelo smo vam hvaležni za sodelovanje predvsem v letošnjem letu. Naslednji govorec v bloku treh je gospod De Jong. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj čestitam gospodu Lenarju v njegovi novi vlogi predsednika računskega sodišča. Parlament eh, je zelo hvaležen za poročila računskega sodišča. To je mm, dobra osnova za naše delo. Veliko tem smo že obravnavali v povezavi z računskim sodiščem letos. Obravnavali smo tudi izjave o zanesljivosti. Preverjali smo tudi pravilnost in zakonitost izdatkov. Ugotavljamo pa, da do težav pride pri izvajanju proračuna v državah članicah. Tam vidimo največjo stopnjo nepravilnosti in napak. Tako da ne moremo dopustiti, da se bo ta trend nadaljeval. Res je, opažam trend, da poudarjamo napake, stopnjo napak in da s tem izkrivljamo sliko, in eh, omajamo kredibilnost institucij v očeh naših državljanov. Če si pogledamo, kaj naši državljani na nizozemskem pravijo glede izdatkov nizozemske vlade, vidimo, da mediji nasplošno zelo kritično bdijo nad izdatki vlade, kar je dobro. Treba je zagotoviti, da se pač javna sredstva dobro porabljajo. In tu si lahko seveda razli, zamislimo različne metode. Vedno pa se bodo našli preiskovalni novinari, ki se bodo osredotočili na različne projekte, ki potekajo v državah članicah in bodo dejali, da se je pri kakšnem projektu zlomilo in da so bila sredstva neprimerno porabljena. Tako da je treba situacijo izboljšati. Vidim, da mi komisija prikimava. To je pač skupni cilj, skupni cilj, ki smo si ga zadali če pogledamo posamezne akterje, torej države članice. Vedno smo poskušali vzpostaviti dialog eh, z veleposlaniki tu v Bruslju, pa nam nikoli ni uspelo, da bi dialog zaživel. Veleposlaniki tudi nimajo pristojnosti za to, tako da nimamo neposredne povezave in neposrednega dialoga z državami članicami. V parlamentu pogosto govorimo tudi o institucionalnih spremembah. Ampak mi smo tisti, ki smo tudi pristojni za postopek podelitve razrešnice. Kar pomeni, da mm, si ne moremo privoščiti, da bi nam države članice obrile hrbet. Treba je sodelovati z državami članicami, če želimo izboljšati trenutno stanje. Poleg tega komisija in deloma lahko to velja tudi za računsko sodišče. In tu lahko tudi pritrdim temu, kar je dejala podpredsednica komisije, da, bo, da se bo treba spopasti z novimi vzivi v kontekstu revizije finančne uredbe. Gre naprimer za vprašanje zagotavljanja posojil prek Evropske investicijske banke. Tudi to je področje, nad katerim bdi Evropski parlament. Na podlagi letnega poročila računskega sodišča vidimo, da se iz leta v leto ponavljajo podobne napake pri istih državah članicah, ko gre naprimer za področje kmetijstva ali pa javna naročila. In to se mi zdi res nespremljivo. Na voljo so tudi nova sredstva za pravosodje in notranje zadeve. Na voljo so tudi novi človeški viri, ki pa ne vedo, kako porabljati sredstva iz evropskega proračuna, tako da ni čudno, da se je stopnja napake na področju notranjih zadev povečala. Predvsem v Italiji vidimo, da prihaja do napak pri porabi sredstev za nadzor meja. Nacionalna policija, na primer, niti ni ustrezno nadzorovala meje. Na podlagi napak bi lahko rekli, da je šlo pri tem celo za goljofije pri porabi sredstev. Vidimo, da prihaja do ponavljajočih se razprah, napak in to bi lahko obravnavali kot goljufijo, če je treba pač poseči večkrat v primeru nepravilnosti. Mislim, da je treba zagotoviti, da bo pri državah članicah vse v redu. Za javna naročila velja enako. Prenovili smo pravila za javna naročila in to smo dosegli skupaj tule v Bruslju. Nova pravila so zapisana v novih direktivah in glede na to ne razumem, zakaj še vedno prihaja do znatnih napak. In ne nazadnje, res se čudim glede naslednjega. Sam sem poročevalec za razrešnico v imenu ELS in v poročilu računskega sodišča pride, piše, da je treba tesneje spremljati porabo sredstev posameznih političnih skupin. In samo po sebi se mi to zdi dobro, tako da vam lahko pritrdim zaradi tega, ker eh, je že za ta odbor težko natančno kontrolirati to porabo. Predsedniku računskega sodišča bi zastavil tudi vprašanje, kakšne so vaše zamisli v tem pogledu. Hvala followed by Mr. Stars. Gospod Črnitski, prosim. Mr. Chairman, first of all. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitke gospodu Lenarju, našemu nekdanjemu kolegu, nekdanjemu poslancu Evropskega parlamenta. Čestitke za izvolitev na to zelo pomembno funkcijo. Gospod Pirinski in na to gospod Lenar sta sklenila in to je tudi moja ugotovitev, je, da je stopnja napake pri plačilih za leto 2015 3,8 odstotka, kar je seveda izboljšava. Ampak vseeno je to nad mejo, nad pragom. Kaj je pomembno pri tem? Še vedno čakamo na napoved denarnih tokov strani komisije. Gospod Lene je dejal, da gre tu za obdobje naslednjih sedmih do desetih let, kar izhaja tudi iz dokumentov, ki so nam na voljo, torej gre za povzetek vašega poročila. Če bi imeli napoved denarnih tokov, bi bilo lažje predvideti zahtevke za plačila. Komisija pa še vedno ni zagotovila takšne napovedi denarnih tokov. Najlepša hvala. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. V imenu svoje skupine bi rad gospodu Leneju eh, čestitev za imenovanje na mesto predsednika Rečunskega sodišča. 28. sodelavcem bi se rad zahvalil za dokument, ki ste ga danes predložili. Mislim, da je to dober začetek. Vidim tudi, da se je dokument spremenil v primerjavi z uh, poročili iz preteklosti. No, uh, ampak najprej uh, sporočilo uh, euroskeptikom uh, v Evropi. Govorim o UKIP-u, o nacionalni fronti, uh, o alternativi za Nemčijo, uh, o stranki gospoda Wildersa na nizozemskem. Uh, tukaj niso uh, zastopani uh, in jutri uh, bodo njihove besede objavljene v uh, euroskeptičnih časopisih. Prav bi bilo, da bi izkoristili to priložnost za pogovor z vami. Tukaj ne gre za uh, goljufije in to je potrebno jasno povedati. Računsko sodišče je izvedlo 200 revizij in en odstotek eh, goljufi je bilo ugotovljenih eh, in ti eh, postopki so bili potem posredovani Olafu. Olaf pa mora opraviti svoje delo. 3,8 odstotna stopnja napak, to je najnižja stopnja v zadnjih desetih letih. To je za nas eh, še prav eh, posebno pomembna točka. Predvsem, ko gre za razvoj podeželja eh, in pa za ribištvo, je stopnja napak zelo velika. Dva odstotna je stopnja napak na področju kmetijstva, potem 1,5 na področju regionalne politike in tako naprej. gospod poročevalec Celer, vse to so za nas eh, pomembne navedbe. V razrešnici bi eh, morali prav posebno pozornost posvetiti tej stopnji napak in eh, ugotoviti moramo, kako bi lahko bolje pritisnili na komisijo in na države članice. Veseli me tudi, da v letošnjem eh, poročilu računskega sodišča, sicer sem ga le eh, preletel, ampak dobil sem vtis, da računsko sodišče več pozornosti posveča posameznim primerom, kjer gre za eh, imenovanje tudi držav, v katerih prihaja do napak. Recimo Mačarska, 25 milijard evrov pomoči je dobila do leta 2015. Na prebivalca je to najvišji prispevek v vseh 28 eh, državah članicah. Sedaj pa sem si lahko ogledal tudi konkretne podatke eh, in sicer eh, gre tukaj za uporabo sredstev na neustrezen način. Eh, recimo za vzpostavitev eh, centra, eh, ki se ukvarja z organizacijo prireditev. Potem so sredstva prijeli tudi neupravičeni prejemniki. Določena sredstva so pripadniki vlade posredovali naprej lasnim strankarskim kolegom. To mi je všeč in poleg tega računsko sodišče pravi, to se dogaja tudi v Nemčiji in Italiji. Torej mislim, da je zares koristno, če konkretno omenimo uh, države, kjer prihaja do napak. To je ključnega pomena, kajti kot evropski poslanci potrebujemo te informacije, če želimo dobro upraviti svojo nalogo in če uh, želimo. Eh, ljudem eh, tudi eh, razložiti, kaj se dogaja, kako se uporablja evropski proračun. Pri tem pa seveda ne moremo pozabiti tudi na ulogo medijev. Potrebujemo konkretne primere, tako da bomo lahko pritisnili tudi na vlade. Potem pa osredotočanje na rezultate, na uspešnost Uporaba sredstev to je ena stvar, ampak eh, ustvarjanje dodane vrednosti to je nekaj drugega. In uh, vesel sem, da računsko sodišče tudi temu posveča več pozornosti. Gospod eh, Lene je to že omenil in vidimo lahko, da je veliko primerov, kjer je prišlo Eh, do napak eh, v posameznih državah članicah, recimo na mačarskem posodobitev eh, kmetijskih obratov. Javni razpis je bil organiziran 16. decembra na mačarskem in mačarska vlada je dejala, kdor prej pride, prej melje. Kriteriji kot doseganje rezultatov uh, pa so bili pri tem povsem eh, zanemarjeni. Tri dni po tem eh, javnem razpisu eh, je bil sprejet še zadnji projekt. Ali gre tukaj za nepotizem ali za korupcijo, ne vem. Vem pa, da mađarska vlada pri tem razpisu teh eh, ciljev z eh, področja uspešnosti ni zares upoštevala. Potem pa še fančni, finančni instrumenti in preglednost. Gospod Lene je tudi o tem eh, spregovoril in rad bi se zahvalil tudi gospe Georgijevi ta, ti finančni instrumenti se v vedno večji meri uporabljajo. Financiramo jih iz eh, evropskega proračuna in eh, računsko sodišče ne nadzoruje v zadostni meri uh, uporabo teh uh, sredstev in mislim, da moramo to izboljšati, kajti naša odgovornost je ogromna. Takšni instrumenti so lahko močno tvegani in uh, najbrž uh, bo prišlo do škandala glede teh uh, finančnih instrumentov, kaj tiče nadzora, ni uh, potem uh, tudi ni prevzema odgovornosti, prihaja do uh, goljufi uh, in seveda ni tudi ne zadostnega uh, Eh, nadzora nad tem, ali eh, so ti finančni instrumenti usklajeni z drugimi instrumenti, kot recimo instrumenti v okviru, eh, v okviru kohezijske politike. Torej še enkrat najlepša hvala računskemu sodišču, sedaj lahko zavihamo rokave in pričnemo z delom in upam, da bo naše poročilo zares dobro poročilo. Gospod Lene. Hvala lepa, nekaj kratkih pripomb. Najprej kar zadeva deljeno upravljanje eh, ali tako imenovani share management. Reči moram, da se je stopnja napak eh, znižala v eh, primerjavi z obdobjem, ko je za sredstvi upravljala zgolj komisija, torej zadeve so se izboljšale. Potem pa drža nacionalnih vlad. Eh, no, eh, tega se spomnim še iz časov, ko sem bil še poslanec v tem parlamentu. Eh, to je zelo težavno področje. To lahko rešimo le z tesnim sodelovanjem z nacionalnimi parlamenti. Odbor za proračunski nadzor bo kmalo organiziral konferenco z nacionalnimi parlamenti in ta, takšne nacionalne konference so lahko koristne, če se jih udeležijo pravi eh, ljudje. Finančni instrumenti, eh, to je zelo pomembna tema. Veseli me, eh, da ste o tem spregovorili. Primeri nepravilnosti, ki smo jih ugotovili, se ne nanašajo na goljufijo. Gre zgolj eh, za malomarnost, za prezapletene predpise. Ne gre za namerno zapravljanje sredstev. ne gre tudi ne zato, da bi sredstva bila usmerjena eh, drugam. Eh, sredstva na koncu vendarle pristanejo eh, ravno tam, kamor so bila namenjena, ampak do napak je prišlo eh, v eh, javnih razpisih, zaradi tega, ker eh, se države članice niso držale predpisov, recimo. In eh, s tem se moramo ukvarjati. Potrebno se je držati pravil. Eh, tudi eh, če je sicer eh, cilj eh, bil uresničen, če so bili doseženi dobri rezultati, vse skupaj mora biti korektno. In zaradi tega je potrebno preveriti tudi te nepravilnosti. Od 200 revizij smo v 12 primerjih ugotovili sum goljufije. Sum, poudarjam, to ne pomeni da je prišlo eh, do dejanskih dejanj goljufije. Govorim o sumu goljufije in te primere bo eh, preveril Olaf. Eh, šlo je za to, da smo primere posredovali naprej že v primeru, če je bil sum izjemno majhen. kar zadeva Mačarsko, mislim, da je šlo predvsem uh, za uh, primere napak uh, pri razpisih, ampak kolega Lazarov lahko kaj več pove o tem. Prizadevali si bomo tudi zato, da zagotovimo več specifičnih informacij in konkretnih eh, primerov glede na eh, posamezne države. Torej v prihodnjem poročilu boste našli več podatkov in konkretnejše izjave kot v eh, trenutnem letnem poročilu. Kljub temu, da je prišlo že do velikih sprememb v primerjavi z letom 2014, ampak v prihodnjem letu bomo temu posvečali še več pozornosti. Sedaj pa prosim kolega Lazarova, da odgovori na to konkretno vprašanje. Najlepša hvala. Thank you. In our Najlepša hvala. V uh, našem poglavju na temo uprave je zapisano, da bo Evropski parlament pregledal uh, obstoječ uh, sistem uh, nadzora dodelitve sredstev uh, poslanskim strankam. Poleg tega bo Evropski parlament zagotovil boljše smernice, in pa eh, boljše nadzorovanje z eh, skupino odredbodajalcev in z boljšim nadzorom nad eh, javnimi razpisi. Torej, z tem se ukvarjamo v našem letnem poročilu. Ampak, če dovolite, gospod De Jong je izrazil zaskrbljenost, da so tudi države članice v okviru deljenega upravljanja odgovorne za eh, doseganje rezultatov. In dejal je, da bo eh, potrebno kaj storiti tudi na tem področju, tako da eh, bo prišlo do izboljšanja. Ja. V zadnjih nekaj letih smo v naših letnih poročilih poudarili, da podatki, ki jih zagotavlja Evropska komisija in ki jih prejme strani držav članic, niso ravno zanesljivi in eh, niso v skladu z našimi napovedmi. Kot je dejal gospod Lene, trenutno proučujemo, kako eh, letna poročila zasnovati v eh, prihodnosti. Naš srednjeročni cilj, če bomo imeli dovolj eh, dokazov, da sistem eh, deluje, Želimo torej čez nekaj let eh, vzpostaviti sistem, ki bi omogočil, da bi komisija in pa države članice podale bolj zanesljive podatke o skladnosti. Torej, pričakujemo določen napredek glede na to, kar smo eh, zahtevali tudi v tem okviru. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji trije govorci, gospod Vali, gospa Ajala Sender in gospa Lope Fonten. Ali še kdo želi besedo ali lahko zaključim seznam govorcev z temi tremi govorci? Dobro, to bodo zadnji trije prispevki poslanca. Najprej gospod Vali. Najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi računskemu sodišču za to uh, poročilo, uh, ki so ga predstavili. Vedno je zanimivo brati vaša poročila, uh, pomagajo nam pri našem zakonodajnem delu. Uh, Eh, rad bi odgovoril kolegu, ki je povsem opravičeno eh, kritiziral euroskeptike, eh, vendar pa se z njim ne strinjam, ko gre za evromoče, ko gre za navskrižje interesov in tako naprej. Torej, to so upravičeni razlogi eh, za to, da si euroskeptik, eh, ampak pri upravljanju finančnih eh, verov eh, gre bolj za neustrezno eh, upravljanje. Mm, gre za to, eh, kako se sredstva uporabljajo in kako se nadzira eh, njihova uporaba. Eh, Potrebno je zagotoviti čim nižjo stopnjo napak, zaradi tega je potrebno poskrbeti za eh, reden nadzor. 5 milijard je veliko sredstev, to je visok znesek, še prav posebej v eh, času krize. Situacija, ki jo pozorno spremljamo, je imenovanje eh, organov za nadzor uporabe sredstev eh, na terenu, recimo v Italiji. Eh, lokalna uprava imenuje te eh, revizorje, torej gre tukaj eh, za notranje organe na lokalni ravni, ki so tesno povezani tudi s z eh, trenutno politiko. Eh, torej, eh, na ta način prihaja do klientelizma in to naši državljani obsojajo. Tukaj gre bolj za vprašanje politike, ne pa za vprašanje euroskeptičnosti. Tako evropska kot tudi nacionalna sredstva se lahko dobro ali pa slabo uporabljajo, odvisno od tega, kako eh, ravna organ, ki je odgovoren za uporabo sredstev. Če so doseženi konkretni rezultati, potem eh, to seveda pomaga tudi pri predvolilni kampanji. Sistem nadzora, ki ga vzpostavlja Evropska komisija, je obrodil, eh, oziroma upam, da bo obrodil sadove, kajti sicer ne vidim ravno veliko možnosti za rešitev tega problema. Klientelizem je strukturen problem, Eh, ki se pojavlja v vseh državah članicah, celo v uh, sveti Nemčiji, eh, kjer so eh, ti revizorski organi prav tako imenovani eh, z strani eh, politikov. Eh, tega mogoče se državljani toliko ne zavedajo v Nemčiji, zaradi tega, ker je njihov gospodarski položaj boljši vse skupaj pa je seveda uh, povezano z enotno valuto, ki koristi Nemčiji. Situacija se je nekoliko izboljšala iz eh, administrativnega uh, vidika, ampak osredotočiti se moramo na rezultate in kar zadeva uh, Evropski sklad za strateška vlaganja, sem si ogledal projekte, Eh, ki jih je že odobrila Evropska eh, komisija in ki jih je predstavila na plenarnem zasedanju pred eh, nekaj tedni. Ni nobene dodane vrednosti. Toliko je stvari, ki se financira z evropskimi sredstvi, rafinerije, avtoceste in tako naprej. Torej, Gre zgolj za financiranje projektov. Gre za nov zagon tega projekta, ni pa te dodane vrednosti. Če želimo zagotoviti dodano vrednost, potem je potrebno uh, financirati projekte, ki bodo neodvisno ocenjeni. Uh, v tem primeru gre za projekte, ki eh, niso nujno dobičkonosni za ulagatelje in zato je potreben javni poseg. Računsko sodišče bo moralo biti zelo strogo pri svojih ocenah, kajti ko sem si ogledal te projekte, sem ugotovil in tudi številne nevladne organizacije se z mano strinjajo, da uh, s temi projekti ni bila dosežena nobena dodana vrednost. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Jala Zender. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi eh, tudi jaz rada čestitela eh, gospodu Leneju za imenovanje na mesto predsednika računskega sodišča. Zelo dobro poznate Evropski parlament eh, in to bo zagotavo olajšalo naše sodelovanje. Torej, iskrene čestitke, prav zares. E, zares e, imate odlično ekipo, to smo že ugotovili. Razrešnica se leto 2015 bo e, prelomnica, kajti ne smemo pozabiti, da je pred nami revizija večletnega finančnega okvira in pa nova finančna perspektiva. Zaradi tega je zelo pomembno, da uporabimo najboljše prakse tako da bomo vzpostavili kar najboljši možni eh, proračun. Pri tem je potrebno upoštevati tudi eh, predpise in norme za boljše izvajanje eh, letnega proračuna. V letnem poročilu in to me veseli, čeprav vedno znova v odboru poskušamo, da vidimo kozarec kot napol poln in ne napol prazen ampak eh, to spada tudi k spodbudam, potrebno je, eh, tudi otroke je potrebno eh, pohvaliti, šele potem se izboljšajo. Ampak veseli me torej, da je v tem poročilu veliko takšnih pozitivnih spodbud. Uh, vendar pa je potrebno izboljšati preglednost pri kohezijski politiki in pa kmetijski politiki. To uh, sta še zmeraj dve zelo problematični področji. Uh, Ne smemo popustiti, še naprej moramo ustrajati pri izboljšavah, hkrati pa moramo tudi ugotoviti, eh, če so se eh, stvari že eh, kje izboljšale. Potem pa še opozorilo glede korektur, glede popravkov. Računskemu sodišču ni tako zelo všeč, kadar pravimo, da je komisija sicer precej izboljšala svoje delovanje eh, in zatem eh, je izboljšala celoten eh, proračunski cikl in računskemu sodišču ni všeč, ko pravimo, da popravki ščitijo proračun Evropske unije, ampak vzpodbuda za države članice bi lahko bila, če bi jim povedali, da za popravki ne ščitimo nujno proračuna držav članic, kajti države članice morajo zagotoviti sredstva, ki jih mi nimamo na voljo. Popravki so torej posem zakonit instrument in v trenutnem eh, konjunkturnem položaju tudi seveda potrebujemo popravke, ampak jasno je potrebno povdariti, da eh, nacionalni proračuni trpijo, če pride do velikih popravkov. No, ampak eh, imenovan je bil tudi vrh ledene gore, namreč na tisoče finančnih instrumentov skrbi me, da proračun eh, znižujemo, eh, subvencije. oziroma dostop eh, do subvencij, do državne pomoči eh, ravno tako omejujemo in to eh, zaradi tega je nadzor še teži. Pri tej točki in pa pri Evropskem skladu za strateška vlaganja, kajti ta ima za cilj mobilizacijo sredstev zasebnega sektorja in to je velika prednost tega sklada. ne smemo pozabiti, da moramo uh, tudi ti dve področji pozorno spremljati. Obzorje 2020 je ravno tako instrument, ki je ključnega pomena za našo prihodnost. Biti moramo vodilni na področju uh, raziskav in inovacij v Evropi, ampak vedno več je napak. Uh, vse skupaj je eh, vedno nepreglednejše in eh, mislim, da se bo to področje potrebno še poglobiti in potem se strinjam tudi z temo spodbud. Ja, kot sem dejala, otroke je potrebno pohvaliti, kadar kaj naredijo prav, drugače jim daješ zgolj negativne uspodbude. In uh, vse, kar je cenejše, še ni vedno boljše. To je bilo že povedano da eh, dosežeš neko vrednost eh, z uporabo sredstev, eh, to samo po sebi ne pomeni, da potrebuješ manj sredstev. Najnižje številke ne predstavljajo najboljše evropske dodane vrednosti in to je potrebno tudi povedati. tudi v okviru naslednje finančne perspektive se bomo morali ukvarjati z vprašanjem, kako financirati evropski proračun. Kajti eh, trenutno financiranje eh, evropskega proračuna pravzaprav omogoča delovanje Evropske unije. vsi so uh, prejemniki in uh, hkrati uh, donatorji in to seveda otežuje delovanje. Potem pa še metodologija, ki jo uporablja računsko sodišče. Rezultate je eh, potrebno predstaviti na objektiven način, to je bilo že povedano in poleg tega bi vas rada vprašala še, ali bi si lahko uh, v okviru naslednjega uh, večletnega finančnega okvira prizadevali tudi za več prožnosti. To zahtevamo že dolgo v Evropskem parlamentu. Preglednost in zanesljivost številk je potrebno zagotoviti. In eh, to ostaja težavno področje, to je past za države članice, potrebujemo ustrezna pravila Skupaj z gospod Georgijevo si je za to potrebno prizadevati, tako da bomo poskrbeli za večjo poenostavitev. Gospod Lene, pomagajte eh, nam, eh, prosim, eh, tudi eh, pri eh, pregledu eh, uporabe sredstev iz skladov. Gospod Katajnen nam predpisuje eh, pravila ki jim je težko slediti in eh, zaradi tega prihaja tudi eh, do eh, težav pri nadzoru nad uporabo sredstev v strukturnih skladov. Iz strukturnih skladov, gospa Lopes Fontanje, ne? Vselejne. Gospod Lene. Čamen. Ich möchte noch einmal. Hvala lepa, predsedujoči, še enkrat bi jasno povedal, da če imamo Če ugotovimo 3,8 odstotkov napak, to ne pomeni, da teh 3,8 odstotka napak preračunamo na celotno vsoto, da je ta denar zapravljen. Brez smisla. Gre seveda za skladnost in uspešnost. In preverjanje napak je vezano bolj na skladnost, ne pa toliko na uspešnost projektov. Si pa prizadevamo, da bi vključili tudi uspešnost. Se pa zgodi eh, in celo pogosto, da imajo negativno skladnost in pozitivno uspešnost. Lahko imajo negativno skladnost in lahko imajo tudi negativno skladnost in pozitivno uspešnost. Eh, najboljše pa je, da je oboje pozitivno in k temu si moramo prizadevati. Zato si moramo prizadevati. Preračuna pri računi znotraj poračuna in ocenjevanju pravilnosti porabe nas eh, pogodba zavezuje, da vse skupaj preverjamo na osnovi skladnosti z pravili, kar pa ne pomeni nujno, eh, da so bila ta sredstva smiselno in nesmiselno porabljena. Kar zadeva EFSI, bi prosil, kolega Lazarov je tudi upozoril na to, da je to, da počakate na naša poročila in naša mnenja in priporočila, ki jih pripravljamo. In uh, v njih bomo, koliko je mogoče, upoštevali tudi uh, vprašanje aditivnosti. To seveda ni tema, ki bi jo bilo lahko preverjati, uh, vendar si bomo prizadevali povedati nekaj tudi na to temo. Kar zadeva gospoja Losender. Dejstvo je, da se je stopnja napake izboljšala in uh, to smo konkretno zapisali tudi v našem poročilu. Sem pa mnenja, da v okviru ohranjanja discipline, eh, da se ni mogoče izogniti sankcijam. Če ne sankcioniram in eh, pustim se odprto, potem si lahko predstavljate, kaj se bo zgodilo. Gospa je Lesender je govorila tudi o mestnem skladiščenju finančnih sredstev, če temu tako rečemo. Tudi s to temo smo se ukvarjali. To nas skrbi in to smo omenili, je pa to verjetno posledica eh, različnih političnih pritiskov in prisil. Fleksibilnost proračuna bi imela prednost, da bi s tem eh, lahko pokrivali trenutno potrebne, eh, trenutno potrebno financiranje projektov. In to bo tema, eh, s katero se bomo morali ukvarjati v naslednjih pogajanjih za novo finančni okvir. Mislim, da je povezava tukaj eh, bila omenjena in je pomembna. Mislim, da sem s tem odgovoril na vse vprašanja in podal vse komentarje. Še enkrat bi se zahvalil eh, za zanimivo eh, razpravo, za pozornost. Zahvalil bi se tudi kolego eh, Lazarovo, ki lahko še kaj dopolni, če želi. Ena čisto majhna stvar. Hvala lepa, gospod Teline. In sicer, da komisija pravi dobro delo pri zaščiti evropskega proračuna z popravki, to je tudi cilj popravkov, ko pa gre za izračun eh, stopnje napak, se oziramo na eh, stopnjo neskladnosti. Mm, če imamo specifične projekte, potem eh, to upoštevamo. Dva cilja, cilj komisije, da zaščiti proračun Evropske unije in naš eh, cilj, da preračunavamo stopnjo eh, neskladja, sta dve različni zadeve. Seveda podpiramo in spodbujamo komisijo, da opravlja popravke za zaščito evropskega proračuna. Se pa bi dal besedo še podpredsednici Georgijevi, da za zaključne besede. Hvala lepa za to zelo bogato in odkrito eh, razpravo. In v takem duhu bi si želela z vami komunicirati tudi strani komisije. Omenili ste nekaj zelo zanimivih točk, eh, ki se nanašajo posredno ali neposredno na komisijo. Naj začnem s tem, kar je bilo povedano o zamudah, eh, do katerih prihaja že v novem programskem obdobju, kar je omenjal poročevalec. Zakaj je to pomembno? Zamude pri plačilih bodo kasneje pripeljale do poskusov da eh, bi nadoknadili zamujeno in eh, da bi na hitrico izplačevali mm, denar in to bi pomenilo večjo nevarnost delanja napak zaradi naglice. Leto 2016 je bilo obdobje, ko smo hiteli, da bi zadeve zaključili za prejšnjo obdobje, Zato nas zanima, kakšna bo stopnja napak v tem letu. Seveda si prizadivamo po najboljši moči, da bi bila ta stopnja čim nižja. Ampak eh, to, da smo bolj previdni pri izvajanju, pri implementaciji, je nekaj, kar eh, nam je zelo pri srcu in to počnemo z našimi generalnimi direktorati, sploh eh, tistimi, ki porabljajo denar. Naj povdarim, da da se popolnoma strinjamo z potrebom, da napovedi denarnih tokov vključimo. Ne samo zato, da dopolnijo sliko tega, kaj bi lahko bilo, ampak tudi kot instrument eh, pritiska za bolj učinkovito izvajanje. Kot je ugotovilo računsko sodišče, smo pri denarnih tokovih naredili korak naprej, imamo prognoze, ki so bolj natančne sem bomo nadaljevali, vendar to ni lahko početi. Vse smo odvisni od informacij, ki jih eh, dobivamo od držav članic iz njihovih lastnih eh, prognoz. Če so preveč optimistične, je zelo težko za nas, da bi pripravili eh, realistične napovedi. In še eno upozorilo, mi nismo država članica, nimamo instrumentov, da bi uh, kompenzirali uh, nihanja na vzgor in na vzdolj pri denarnih tokovih, je, ne moremo iti na trg in si izposoditi denarja, ne moremo izdajati obveznic. In to so naše omejitve. Ne samo, da pripravimo prognozo, ampak jo tudi uporabimo za bolj eh, gladko porabo sredstev iz proračuna. Seveda je to zelo pomembna naloga za nas, ki jo imamo izjemno resno. Eh, odbor za proračun in za nadzor proračuna sta oba obazila, kaj počnemo na tem področju in se bomo nadaljevali. Ker zadeva sklad EFSI, ki ste ga večkrat omenjali, tukaj bi se izpostavili samo dve stvari strani komisije. In sicer, da je vprašanje, da je vprašanje, Aditivnost je nekaj, s čemer se bomo morali ukvarjati. Prosili smo za neodvisno študijo, ki bo prišla novembra in to oceno bomo vzeli resno. Imamo pa že nekaj opažan zaradi uporabe EFSI-a. In zdaj prehajamo v fazo, ko se financirajo projekti z večjim tveganjem, ki jih drugače ne bi financirali z 4 milijard na 11 milijard eh, na leto zaradi EFSI-ja. Ali, povedam drugače, eh, korekcija trga, ki naj bi jo pomenil EFSI z odpiranjem eh, prostora za investicije, do katerih drugače ne bi prišlo, ta korekcija na trgu se dogaja. Seveda pa čakamo na neodvisno eh, evalvacijo, eh, da bomo vključili njene rezultate v nadaljne ukrepe. Gospod Pirinski je povedal nekaj zelo zanimivega in eh, resničnega. Kritičnost uravnoteženja tega, kaj dobimo iz denarja in upoštevanja pravil je tista dodana vrednost. In to je točno tisto, kar vključujemo v integrirano finančno poročanje. Poskušamo doseči to ravnotežje med uspešnostjo in skladnostjo. Lahko govorimo o skladnosti ali uspešnosti ali hkrati z skladnostjo in uspešnostjo. Ne bi se mogla bolje, bolj strinjati z vami, da potrebujemo oboje ne želimo dobro skladnost in eh, slabo uspešnost ali dobro uspešnost in slabo eh, skladnost, želimo si dobro na obeh straneh. Strinjam se vsemi tistimi, ki ste dejali, eh, da kaj počnemo pri napakah, ki se ponavljajo. Pri našem delu poskušamo naše nadzorne sisteme uskladiti z našim dojemanjem tveganja. Če je neko področje bolj tvegano, kar vidimo na osnovi ponavljajočih se napak, eh, potem moramo ukrepiti nadzor. In drugače, če imamo nižje tveganje, potem eh, nadzorne eh, sisteme prilagodimo nižjemu tveganju. In še nekaj k finančnim instrumentom. O tem nisem govorila na začetku. Naj pa povdarim naslednje za obdobje 2014-2020, eh, finančna perspektiva za to obdobje. V tej perspektivi smo že upoštevali kritike, ki smo jih dobili od računskega sodišča, kar pomeni, da smo se že odzvali na določene eh, pripombe Evropskega sodišča pri upravljanju finančnih instrumentov. In seveda bomo tudi naprej prisluhnili eh, Evropskem sodišču, tudi parlamentu in ostanim finančne instrumente potrebujemo za to, da v gospodarstvo odnesemo več financiranja zasebnega sektorja. To je način za ustvarjanje večje eh, rasti in konkurenčnosti, predvsem za mala in sredna podjetja. Potrebujemo pa hkrati tudi nadzor nad kakovostjo, ki je eh, prilagojen temu, kar je mogoče ne bolj tvegano, ampak nekaj drugega. Skratka, nadzorni sistemi morajo biti prilagojeni tem drugim sistemom. In sodišču bomo pokazali, da to tudi počnemo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. In končno predajem besedo še našemu poročevalcu Celerju. Ähm, Hvala lepa, predsedujoči. Pre pre pre pre pre pre pre pre pre Hvaležen sem na Klausu Heinerju Lenejo, no, da še enkrat opozorim na to, kjer imamo razlike med uh, skladnostjo in uspešnostjo in kje bi se lahko uh, tudi, tudi uskladili in da bi se tega lahko lutevali bolj pragmatično. Žal pa se to v javnosti ne vidi tako. Neka agencija piše, da pri uporabi evropskih sredstev še vedno um, šlamparimo in Evropsko sodišče v svojem novem poročilu o nadzoru ugotavlja, da naj bi ocenjeno 5,5 milijarde evrov izdali brez pravne podlage, kar ustreza eh, stopnji napak 3,8 odstotkov. To so novice, ki jih ne potrebujemo in zato mislim, da je tudi naša naloga, da poskrbimo za to, da predstavimo jasno sliko. Tukaj nismo kot računovodje ali revizori, ampak kot politiki, eh, katerih interes je, da z najpomembnejšim instrumentom, to je proračun, dosežemo tiste cilje, za katere smo se vsi tukaj zavezali. Mislim, ja, da je to naloga, ki jo moramo opraviti in pri tem ima svojo vlogo tudi razrešnica za proračun. Popolnoma se strinjam z gospodom Stasom, eh, ko pravi, da tisti, ki se ne držijo ciljev, eh, ampak uporabljajo denar za druge namene, da to objavimo. In še nekaj, kar so omenjali mnogi kolegi, če se denar steka v napačne roke, potem je to treba preganjati. Jasno, ampak to so bolj izjeme od pravil in tam, kjer se dogajajo napake, Eh, ki jih ne bi smelo biti, je to ena stvar. Tam, kjer prihaja do kršitve pravil, tam je treba razmisliti, ali naša pravila eh, še zadostujejo, da bi dosegli cilje. Kdo je postavil pravila? Mi smo jih eh, postavili in zato potrebujemo dialog s tistimi, ki se ukvarjajo z izvajanjem projektov. Tudi sam sem bil v takšni vlogi in hvaležen sem bil, da smo pri izgradnji Berlina, središča Berlina po združitvijo bi eh, Nemčiji dobili eh, veliko podporo Evropske unije. Je pa to eh, javno področje in tukaj smo bili soočeni s pravili iz različnih strani. Bili smo pri mešanem financiranju z evropskim denarjem, zvezdnim denarjem v Nemčiji in regionalnim denarjem. In tako smo imeli tri eh, različne eh, uredbe oziroma direktive o razpisih eh, evropske, nacionalne in regionalne izvedena pravila državne vlade. Tisti revež, ki mora, tisti uradnik revež, ki mora to obdelovati, je pa poleg tega še pod političnim pritiskom. Uh, za to, da izpolni to, kar je bilo uh, predvideno in to še v uh, primernem časovnem okviru, ta ne more delati brez pritiska in brez napak. In zato mora na nek način uh, nekoliko razširiti uh, zakonodajne okvire, če temu tako rečemo. To se pravi, da ne more delovati vedno čisto v okviru eh, togih eh, pravil. In o tem moramo razmisliti. To bo treba tudi upoštevati. V vodoma sem si zapisal tudi različna vprašanja. Včeraj smo imeli tudi zaslišanje generalnih direktorjev iz različnih eh, strokovnih področjih komisije, kjer sem ugotovil, da v posameznih eh, generalnih direktorati obstaja veliko zavedanje problematike, žal kolegov ni bilo veliko tukaj. Lahko pa po tukaj trdim to, kar je povedal Klaus Heiner Lene, to je tudi naloga uh, računskega sodišča, da opozarja na te probleme, tako da jih ozavestimo in da lahko na tej osnovi delamo naprej. Glede na vse zadeve, ki so bile omenjene, ki, s katerimi se soočamo, izzivi, zahteve, uh, ki se postavljajo eh, pred ta proračun, ki ni tako obsežen. Vse to bi morali vključiti v poročilo v razrešnici in tukaj se že veselim sodelovanja z poročevalci v Senci, vendar pa bi morali svoje delo pri razrešnici prinesti tudi drugam. E, smo tudi člani drugih odborov. Odbor za nadzor proračuna mm, je odbor, na katere gledajo nekoliko po strani in imajo za nas, nas za tiste, ki nam želijo odščipniti kaj denarja. In eh, ki želimo drugim potem praviti, da denarja ne. Uh, porabljajo pravilno. To pomeni, da potrebujemo dobro sodelovanje z strokovnimi odbori iz drugih področji, tako da bomo eh, vsi na isti strani. To bi nam eh, zelo pomagalo pri nadaljem razvoju Evropske unije. Eh, lahko bi dajali pobude glede novega evropskega proračuna. In tukaj vidim tudi politično v tem vidim tudi politično nalogo poročila o razrešnici in se že veselim sodelovanja z ostalimi. Hvala lepa za zaključne besede, hvala lepa tudi gospodu Lenejo in gospodu Lazarovo za uh, razpravo. Mislim, da ste dobili zelo veliko eh, pozitivnega od naših članov, ste tako imenovani sanski tim za naše kolege in to je prav gotovo pozitiven štart eh, za vas. Uh, To je za vse nas eh, nov začetek z novim predsednikom eh, računskega sodišča. Imamo pa tudi komisarko, ki je zauzeta za nadaljne izboljšave. Hmm. V odboru za nadzor proračuna eh, je, je zavel veter optimizma in tega še nikoli ni bilo v tem odboru. Optimizem ni beseda, ki bi jo povezovali z odborom za nadzor proračuna. Ampak mislim, da je nocoj zavel takšen eh, veter, eh, vendar pa mora gospod Lene ven, kjer je, se pripravlja na tiskovno konferenco. Vsekakor pa se že veselimo nadaljnega sodelovanja z vami v prihodnosti. I'll just give it one minute for. Minutko si bomo vzeli, eh, zato da lahko kolegi, ki želijo zapustiti dvorano, to tudi storijo. Okay. Can, colleagues, leave the room quickly because... Lahko prosim hitro zapustite dvorano, ker eh, nas čakajo še druge teme na dnevnem redu. Hvala lepa. colleagues, I... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Začeli bomo za naslednjo točko. Preden, eh, torej prosim, da hitro zapustite dvorano, če to želite storiti. Okay, that's better. That's a, that's a, a little bit quieter. No, malce več tišine je že v dvorani. Oh, I'm going to, I'm going to move on. Nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu, to je 14. točka in sicer gre za posebno poročilo eh, pobud eh, politike Evropske unije in finančno podporo za integracijo Romov pristojni za Evropsko sodišče gospod Greten. In tukaj imamo predstavitev poročila. Poročilo, ki vam ga bom danes predstavil, eh, govori o oceni pobud in o finančni ponoči, pomoči Evropske unije eh, za integracijo Romov. Eh, obiskali smo štiri države članice, Bulgarijo, Romunijo, Španijo in še eno državo članico. Eh, te Romi predstavljajo eh, pomemben odstotek eh, prebivalcev v teh štirih državah. In zaradi tega je ključnega pomena pomoč za strategije za vključevanje Romov. Romi so predstavljali pomembno temo uh, pri širitvi Evropske unije v letih 2004 in 2007. V vašem dokumentu ste omenili uh, tri uh, države, namreč Slovaško, Grčijo in Francijo, kjer Romi predstavljajo pomemben delež uh, prebivalstva. Uh, pri vseh treh državah, kakor tudi za uh, Nemčijo in pa Združeno uh, kraljestvo ter vse štiri države, ki so bile omenjene prej, eh, smo opravili preglede v sodelovanju z nacionalnimi organi. Želimo razviti boljo nacional, boljšo nacionalno strategijo in pa boljši načrt. Poročilo Eh, govori o izvedbi revizije. Eh, Romi so eh, predmet diskriminacije že stoletja. 6,2 milijona oseb oziroma Romov ne bi živelo v Evropski uniji in to je pomembna etnična manjšina, ki pa je pogosto potisnjena na rob. V državah, kjer je Romov največ, predstavlja romska prebivalstva romska skupnost 15 do 20 odstotkov eh, otrok v eh, šolskem sistemu. Eh, veliko je pobud za vključevanje Romov, ki jih financiramo iz sredstev Evropske unije in sicer iz socialnega sklada in pa iz kohezijskega sklada načrti držav članic kažejo, da naj bi bilo 1,5 milijarde evrov namenjenih eh, za vključevanje Romov v programskem obdobju 2014 do 2020. Eh, nobenih konkretnih številk pa ni na voljo za, leto, za obdobje 2007 do 2013. Eh, sodišče meni, eh, da eh, so politične pobude Evropske unije in projekti, ki jih Evropska unija financira, dobri za vključevanje Romov in da pomembno prispevajo k izboljšanju njihovega položaja, vendar pa je potrebno zagotoviti še boljše rezultate. Potrebno je tudi uh, eh, povdariti, da je Evropska komisija dosegla pomemben napredek pri uh, pobudah eh, Evropske unije za vključevanje Romov in zahvaljujoč Pobudam Evropske komisije imajo vse države članice nacionalno strategijo za vključevanje Romov že od leta 2012. Vendar pa uh, je Eh, bila ta strategija sprejeta oziroma so bile te strategije sprejete prepozno, da bi vplivali na obdobje 2007 do 2013, kajti sprejete so bile 2012. Na voljo tudi ni eh, zadostnih sredstev za izvajanje nacionalnih strategij. Premalo pozornosti je bilo namenjene eh, za boj proti diskriminaciji Romov, tako imenovan boj proti ciganstvu. Eh, nacionalne stične točke so pripomogle k izvajanju nacionalne strategije, vendar imajo nažalost preveč nalog in premalo sredstev. Določene pomankljivosti so bile ugotovljene tudi v obdobju 2014 do 2020 evropska strategija specifično govori o vključevanju Romov in eh, uvedena je bila eh, posebna postavka za vključevanje Romov. Eh, določene države članice so sprejele priporočila za vključevanje Romov in to je bilo vključeno tudi v evropski semester iz sredstev strukturnih skladov si morajo te države članice prizadevati za vključevanje Romov. Vendar pa povdarjamo, da so potrebno dodatna sredstva strani Evropske komisije in pa držav članic, če želimo zagotoviti kakršnekoli spremembe na tem področju. In če eh, želimo zagotoviti boljše izvajanje finančnega projekta Evropske unije za vključevanje Romov eh, v državah članicah. Večina projektov, ki smo jih pregledali, je dosegla svoje cilje, kar zadeva vključevanje Romov, vendar pa Eh, kaj zadeva vključevanje, vendar pa je bilo to vključevanje eh, preredko vezano zgolj na vključevanje Romov. Eh, poleg tega menimo, da bi imela strategija, ki bi se bolj usredotočala na vključevanje zgolj te skupnosti, boljše možnosti za uspeh. Evropska komisija mora Eh, podati določena priporočila eh, in jih tudi uresničiti v okviru eh, strukturnega sklada mora poskrbeti za vključajoče financiranje boja proti segregaciji. Poleg tega je potrebno oceniti tudi učinkovitost ukrepov za vključevanje Romov. Cilj vključevanje Romov je eh, tudi del eh, nacionalne eh, strategije. Hkrati pa je potrebno ta cilj vključiti tudi pri črpanju sredstev skladov ESI. Poleg tega potrebujejo države članice poseben kazalnik za vključevanje Romov v družbo. Potrebujemo tudi boljše spremljanje integracije Romov in države članice je potrebno spodbuditi, da zberejo statistične podatke za tega področja in sicer glede na eh, etnično pripadnost. Podali smo tudi številna priporočila državam članicam in sicer določiti je potrebno natančen znesek eh, za integracijo Romov in ta znesek je potrebno navesti tudi v nacionalni strategiji. Eh, poleg tega potrebujemo tudi številke, kar zadeve zneske eh, za boj proti diskriminaciji, predvsem diskriminaciji Romov. Potrebujemo tudi natančne ukrepe za vključevanje Romov in njihovo indeksacijo nacionalne e, stične točke za Rome je potrebno finančno okrepiti. Pri tem je potrebno uporabljati kriterije dobre prakse pri vključevanju e, Romov in pri izbiri projektov za vključevanje Romov. Potrebni so tudi specifični kazalniki e, za vključevanje Romov. Na ta način bi lahko zagotovili bolj usklenu delovanje in pa uporabo sredstev iz eh, skladov Evropske unije. To je pomenilo tudi za zaposlovanje. Evropsko računsko sodišče predlaga Evropske komisiji in državam članicam, da izvedejo vsa priporočila iz našega uh, posebnega poročila. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa za predstavitev tega poročila. Zdaj pa predstavljam, predajam besedo gospodu Omažijem, našemu poročevalcu. Monsieur le Président, euh, cher Derek, je veux... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, najprej bi rad eh, pozdravil vse kolege, ki so še ostali v tej dvorani. Eh, pozdravljam tudi vse ostale in seveda se zahvaljujem računskemu sodišču za predstavitev in pa tudi za posebno poročilo, ki je izjemno izčrpno in podrobno kot eh, lahko vidite v delovnem dokumentu, predlagam, da sledimo priporočilom Evropskega računskega sodišča. In eh, k temu sem dodal še nekaj svojih predlogov. Mislim, eh, da je pomembno, da upozorimo na to, glede na to, da se naša seja predvaja po spletu, da se za to oznako Romi eh, skrivajo eh, določene eh, podskupine, eh, cigani, nomadi in tako naprej. Ta romsk, oziroma, eh, romska skupnost je najbolj diskriminirana skupina v Evropski uniji, predstavlja 1,2 odstotka eh, prebivalstva oziroma 6,2 eh, eh, milijona oseb. To so evropski državljani in to je potrebno poudariti. Evropska unija temeli na vrednotah, ki so zapisane tudi v eh, pogodbi o delovanju Evropske unije in zato je potrebno to načelo eh, spoštovati tudi pri pravicah eh, romskih skupnosti. Pri pravicah romske skupnosti. Torej, v delovnem dokumentu, ki sem eh, ga predložil kolegom, eh, opozarjam na šest točk. Prvič obsojam dejstvo, da je romski skupnosti bilo namenjene premalo pozornosti v obdobju 2007 do 2013. Prihodni Eh, proračunski okvir Evropske unije bo moral upoštevati težave pri vključevanju Romov. Če sem še natančnejši, smo v zadnjem programskem obdobju eh, v okviru uporabe sredstev eh, iz eh, skladov Evropske unije že vključili eh, to skupnost odrinjeno na rob družbe, vendar pa bo to potrebno storiti še bolj konkretno, še prav posebej v okviru strukturnih in investicijskih skladov. Evropska komisija mora vzpostaviti evropski sklad, ki bo namenjen specifično vključevanju Romov in pa eh, sklad za vključevanje uh, manjšin, eh, ki so potisnjene na uh, rob družbe. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi ustrezno administrativno podporo. Vabim tudi države članice, da poskrbijo za boljšo definicijo zapostavljenih skupin. Pri tem pa je potrebno Eh, nujno upoštevati romsko, romsko skupnost pri uh, dodelitvi evropski, sreh, evropskih sredstev. Pri tem moramo pozoriti na eh, to, da ni statističnih podatkov za strani držav članic o tej skupnosti, kar še dodatno otežuje naše delo. V delovnem dokumentu ugotavljam tudi, da je zapletenost eh, skladov kohezijske politike ravno tako ovira pri eh, boljšem vključevanju Romov. Zaradi tega eh, zahtevam boljše informacije o možnostih financiranja za romsko skupnost. Trenutno imamo skupino, ki se ukvarja z poenostavitvijo. Evropski parlament še ni dobil uredni, uradnih rezultatov uh, dela te skupine, ki jo sestavljajo izvedenci. In upam, da se je ukvarjala tudi za to temo. Poleg tega pa predlagam tudi, da bi analizirali vpliv uh, nacionalne strategije za Rome in da bi države članice upozorili na tista območja, kjer je potrebno prizadevanja okrepiti. Poleg tega podpiram tudi izbiro dolgoročnih projektov eh, v dobro romske skupnosti, eh, ki bi se financirali eh, iz skladov ESI. Menim, da se je potrebno prizadevati tudi, kar zadeva nastanitev brezdomcev, poleg tega pa tudi na področju izobrazbe. Eh, vse to bo namreč vodilo v boljše vključevanje. Ne želim podaljševati razprave. Eh, predlogi so vključeni v delovni dokument, eh, ki ga pripravljam. In mislim, da potrebujemo konkretno strategijo Evropske unije za vključevanje Romov. Veliko imamo evropskih pobud, ki se izvajajo na različnih upravnih ravneh, pa tudi na različnih političnih ravneh. Mislim, da bi enotna eh, evropska strategija za vključevanje Romov eh, izboljšala njihov položaj in Evropski parlament si mora za to vsekakor prizadevati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tomoži, za to, da ste pripravili to poročilo na svoj skrben način. Zdaj pa predajem gospe Lope Fontan. Najlepša. Hvala, gospod Tomoži. Eh, predsedujoči. Najprej najlepša hvala računskemu sodišču za zelo popolno in zanimivo poročilo. Najlepša hvala tudi poročevalcu za osnutek poročila. Večino tega, kar je zapisano v njegovem poročilu, lahko podprem. Za Rome imamo na voljo predvsem strukturne sklade in specifične na priporočila državam članicam, kar pomeni, da eh, so bili storjeni pravilni koraki in to kaže tudi na to, da se Evropska unija zaveda, da imamo specifične probleme pri tej manjšini, ki jih moramo reševati. Poročilo računskega sodišča in poročilo eh, gospoda Mrežije kažeta, da nimamo dovolj kazalnikov ki bi omogočali oceno situacije. Vendar pa se ne strinjam z zaporočevalcem, da potrebujemo harmonizirane podatke. Potrebujemo nek eh, specifični evropski sklad, kajti da potrebujemo nek enotni sklad. Zaradi tega, ker je položaj Romov v Evropski uniji je zelo različen glede na državo, v kateri živijo. Zato bi morali upoštevati eh, nacionalne posebnosti, ki bi jih s harmonizacijo negirali. Seveda pa je treba izmenjati in eh, primerjati dobre in slabe prakse, eh, kar velja predvsem za negativne izkušnje, ki so jih imele določene države članice. Za prihodnji razvoj je zelo pomembno natančno vedeti, kaj je delovalo in kaj ni delovalo, zato da ne bomo ponavljali starih napak. na voljo je dovolj pravnih predpisov za boj proti diskriminacije. Imamo dve direktivi eh, na tem področju. Vse, kar moramo storiti, je, da države članice prisilimo, da izvajajo ta pravila, ne pa da sprijemamo nove pravne akte. Kar zadeva vzpostavitev skupnega evropskega sklada v ta namen, moram povedati, da sem se posvetovala predvsem z Špansko fondacijo za cigane in eh, te organizacije menijo, da bi lahko bilo to kontraproduktivno. Sploh zato, ker bi s tem eh, odzeli odgovornost državam članicam. Že sedaj imamo specifične možnosti financiranja, ki bi jih lahko dopolnili s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada. Vse to je denar za socialno integracijo Romov. Imamo pa tudi specifične ukrepe za vključevanje Romov. Mi pa izpostavili še 209. Zdi se mi najpomembneje, da hodijo otroci v šolo. To je najpomembnejše od vsega in to bi imelo dolgoročno pozitivne posledice. Če eh, se bodo otroci šolali, ne bodo samo bolje šolani in usposobljeni, ampak bodo že zgodaj vključeni v družbo in s tem se bomo izognili vzpostavljanju negativnih stereotipov. To seveda ni enostavno, zato morajo vse države članice narediti več za to, da se ti otroci upišejo v šolo. Če uh, se cigani šolajo, se izboljšajo njihove možnosti za prihodnost. In zato moramo pomagati tistim, ki se eh, posebej ukvarjajo z Romi in skrbijo za njihovo integracijo v družbo. Hvala lepa, gospa Jala Sender, je naslednja. Sí, gracias, presidente. Sí, yo felicitar, bueno, felicitar, agradecer al. al... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala eh, računskemu sodišču za to poročilo. Poročilo se ukvarja z zelo delikatno temo in je zelo podrobno. Že pri podatkih je, je situacija zelo kompleksna. Po drugi strani je res, da moramo upoštevati vprašanje osebne nazbiranja podatkov. Zahvaljujem se kolegom Režijo za njegovo poročilo, ki je zelo celovito. Lahko se tudi strinjam s tem, kar je povedala gospa Lopec. V Španiji imamo podobne izkušnje. Če si pogledam poročilo računskega sodišča, obžalujem, da ste upoštevali samo štiri države. In sicer tiste države, v katerih je, imamo velike skupnosti Romov, kar po eni strani pomeni, da je poročilo posebnega pomena, po drugi strani pa to tudi preprečuje, da bi upoštevali dejstvo, da imajo težave z integracijo Romov tudi v drugih državah članicah, ne samo v teh štirih. Zato bi morali to vrstne analize opraviti povsod po Evropi. Omenjeni problemi tudi kažejo na to, da nacionalne stične točke v posameznih državah ne zadoščajo oziroma ne upravljajo svojega dela in ne posredujejo ustreznih eh, podatkov, mogoče tudi niso dovolj eh, znana ta mesta. Zato eh, moja politična skupina meni, da je treba narediti več za telekontaktne stečne točke v državah članicah, kar zadeva zbiranje podatkov. Naj povem, da podpiram pridrže kolegice na osnovi naših eh, obžalovanja vrednih eh, izkušenj. Lahko povem, da ko poskušamo vključevati eh, cigane, je to zelo težko, ker se nočejo ločiti od svojega načina življenja. Zato bi komisija pozvala, da vzpostavi stike z Združenji Romov, ko bi se morali z njimi sodelovati. E, ta združenja obstajajo in e, imajo tudi potrebne podatke za obravnavo skupnosti, ki bi jo morali močneje integrirati predvsem z spodbujanjem šolanja romskih otrok. Zato moramo to integracijo še naprej podpirati na osnovi dobrih e, izkušenj, ki tudi so. Bo, eh, romske organizacije postajajo vse bolj vidne, uveljavljene. Poleg tega pa potrebujemo veliko um, občutljivosti in uh, obzirnosti, da bi to nalogo izpeljali na ustrezen način. Pri izobraževanju mora biti enako kot pri ostalih evropskih državljanih. Ne smemo izpostavljati cigano samo vedno pri negativnih zadevah. Hvala. Ker se ne oglaša nobeden izmed članov odbora, dajem besedo komisiji. Gospod eh, Kantos zastopa komisijo. Hvala, gospod predsedojoči, in uh, hvala poročevalcu in računskemu sodišču za predstavitev in eh, gospe Lopas za komentarje. Hvala računskemu sodišču za poročilo o integraciji Romov in hvala za priporočila, ki ste jih podali. Sodišču smo zelo hvaležni, da na koncu v priporočilih ugotavlja, da so tako komisija kot države članice v preteklih letih dosegle znaten napredek, da so sprejele politike za integracijo Romov. To je namreč pomembna odgovornost, kateri je tudi komisija v preteklih letih namenjala veliko pozornosti. Odigrala je pomembno vlogo pri treh stebrih um, zagotavljanja integracije. Gre za postavitev pravne podlage, politik in uh, integracijo Romov. Naj se dotaknem posameznih priporočil, ki jih je podalo um, sodišče, pa tudi priporočila, ki so jih podali um, poslanci in gospod poročevalec. Najprej glede boja proti diskriminaciji. Komisija igra pomembno vlogo z vidika spremljanja in eh, pri spremljanju učinkovitega prenosa v nacionalno zakonodajo. Tu smo sprožili že dva postopka za ugostavljanje kršitev pri v navezavi na dve državi članici. Pri razvoju politik je v letu 2011 komisija tudi pripravila novo okvirno strategijo za integracijo Romov do dva, leta 2020. Ta temelji na desetih skupnih načelih, eh, dogovorjenih s svetom na podlagi Evropske platforme za Rome. Predvsem se osredotočamo eh, na razvoj vključujočih eh, in ne izključujočih ukrepov spodbujamo integracijo Romov prek eh, vključevanja Romov v skupne politike, zato da bi zagotovili, eh, da se lahko spopadajo z diskriminacijo. Pripravili smo celovit eh, pristop na področju zaposlovanja, zdravja, boja proti diskriminaciji in zagotavljanja nastanitve. Države članice morajo pri teh področjih natančno poročati komisiji in komisija na to oceni situacijo v posamezni državi članici. Zadnje poročilo, ki vsebuje skupno oceno za posamezne države članice, je že bilo uljavljeno za leto 2016. V okviru evropskega semestra je komisija prav tako podala priporočila za posamezne države. Podali smo priporočila za tiste države, ki se soočajo z največ izzivov na področju Romov. Tu smo se osredotočali predvsem na ukrepe na področju izobraževanja. Videli smo, da je prišlo do znatnega napredka na mađarskem, naprimer. predvsem v leku 2014. Prišlo je do popolne uskladitve na področju financiranja političnih pobud. Integracija Romov, kot so izpostavili prejšnji govorniki, kažejo na upoštevanje vprašanja Romov v finančnem okviru od leta 2014 do 2020. Tudi specifična ex-ante pogojenost upošteva boj proti diskriminacijo Romov. To naj bi obravnavali do konca tega leta, tako da bomo m, mm, videli končne rezultate konec leta. Na podlagi ocene bo komisija odločila, ali je treba po sprejeti posebne odločitve, naprimer odložiti izplačilo sredstev iz skladov. Pre, prepričani pa smo, da bodo države članice izpolnile predhodne pogoje, tudi tiste državice, ki pri tem nekoliko nazadujejo. Vključili smo tudi civilno družbo in kontaktne točke za Rome v oblikovanje nacionalnih partnerstv in programov za integracijo. Videli smo tudi povečanje sredstev za socialno financiranje. 11,5 milijard evrov je bilo namenjenih v obdobju 2007 do 2013 iz socialnega sklada in sedaj smo socialni vključenosti za obdobje 2014 do 2020 iz tega sklada namenili 22,3 milijone evrov, kar je dvakratno povečanje v primerjavi s prejšnjim finančnim obdobjem. Osredotočamo se predvsem na prednostne naloge pri naložbah. Želimo zagotoviti integracijo marginaliziranih skupin, kot so Romi. 12 držav članic je to izbralo kot prednostno nalogo, vključno s tistimi petimi, ki so bile omenjene prej, ki so prejele torej posebna priporočila. 400 47 milijonov evrov namenjamo tudi boju proti diskriminaciji. Tudi pri SRR smo z 18 milijonov dvignili sredstva za e-, na 21 milijonov evrov, zato da bi zagotovili ustrezno izobraževanje, podporo za otroke in ustrezno namestitev. Tudi 400 milijonov 39 milijonov namenjujemo mm, boju proti diskriminaciji v okviru posebnih programov. To smo dopolnili s posebnimi priporočili, ki jih je izdala komisija državam članicam na podragi skladov ESI, zato da bi se ukvarjali predvsem z bojem proti segregaciji pri izobraževanju. Izpostavili ste tudi obdobje do leta 2020. Izboljšanje okvira od 2014 do 2020 nalaga državam članicam boljše poročanje o umestnih napredkih, o umestnih kazalnikih. Predvsem, ko gre za marginalizirane in prikrajšane skupnosti. Na podlagi števil, ki so na voljo za letno poročilo za leto 2016, že sedaj lahko za pregledamo skupni kazalnik eh, rezultatov za marginalizirane družbe. 270 tisoč od 340 tisoč um, oseb je imelo koristi iz marginaliziranih družb in so prijeli ustrezno izobrazbo, izobraževanje ali pa vključevanje na delovno mesto. Kot veste, morajo tudi glede tega države članice sprejemati pošiljati informacije komisiji. Komisija je seznanjena s eh, pomisleki, ki so jih izrazili poslanci in gospod poročevalec, predvsem eh, glede števila sprejetih programov. Tu pa so tudi zakonite omejitve v posameznih državah članicah, ker eh, v njih ni mogoče zbirati segregiranih podatkov na takšen način. In to je deloma tudi v nasprotju z načelom varovanja podatkov na evropski ravni. Želimo torej konsolidirati tri glavne stebre in okrepiti našo politiko v prihodnje. Najlepša hvala, gospod Kantos, hvala za zelo obsežen pregled strani komisije. Sedaj pa gospod Gujetan, Zavilo ima eh, gospod Greten eh, v imenu Evropskega računskega sodišča za odziv. Najprej bi se rad zahvalil eh, vašemu poročevalcu. Mislim, da smo se v veliki meri strinjali in rad bi se vrnil k vprašanju držav, ki smo jih obiskali. Obiskali smo Nemčijo in pa Združeno kraljestvo in pa uh, štiri navedene države. Vendar pa uh, vaš uh, odbor in vaš parlament zahtevata uh, hitra poročila. Uh, 13 mesecev imamo ponavadi na voljo. Po drugi strani pa želite pregled rezultatov, kar nas spravlja v določene težave. Zaradi tega naj vam zagotovim, da smo obiskali tudi eh, Slovaško, Grčijo, Francijo. Eh, torej, poleg štirih eh, držav, ki, smo, ki so bile predmet revizije, smo bili v stiku tudi s petimi drugimi državami. Kar zadeva statistiko, je to zelo težavno vprašanje. Po eni strani potrebujemo zanesljive podatke. Po drugi strani pa se zavedamo, da je vsaj v eh, nekaterih državah situacija eh, Romov eh, izjemno težavna. Torej, podali smo priporočila, vendar pa dvomimo, ali bo da lahko ta izvedena v določenih državah članicah. Eh, gospa Lope Fontanje je izpostavila šolanje otrok in pa dejala je, da je to najpomembnejši ukrep za vključitev Romov v uh, družbo in uh, seveda se s tem strinjam. Hvala lepa poročevalcu in vsem, ki ste podali svoje prispevke. Uh, Najlepša hvala in na zadnje naš poročevalec, gospod Omrže, tako da sklenemo s to točko. Je remercie les, les collègues qui sont intervenus dans la... Zahvaljujem se vsem, eh, ki so uh, sodelovali v tej razpravi za njihove prispevke in pa zelo zanimive pripombe. Mislim, da se uh, strinjamo. Dejansko uh, so določena vprašanja precej zapletena. In tudi jaz sem si zastavil vprašanje v zvezi z problemom uh, statistike. nekatere, eh, nekaterim državam bi to lahko pos, pos, povzročalo težave. Vendar pa je brez teh statistik težko eh, izvesti cilje na eh, področju vključevanja. Eh, potem pa se je potrebno zavedati tudi, da je zelo malo prijav uh, diskriminacije in to uh, je vsekakor dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati. Ogledati si moramo, ali je prišlo do napredka na evropski ravni, na upravni ravni, na zakonodajni ravni. Vendar pa je težava v tem trenutku, da države članice pripravimo do tega, da eh, izvedejo določena, določila, ki v zakonodaji že obstajajo. Boriti se moramo proti diskriminaciji na institucionalni ravni. To je zelo pomemben izziv na evropski ravni. Zadevata korome, kakor tudi eh, druge kategorije evropskih državljanov. Strinjam se s pripombami svojih kolegov in eh, skušal jih bom vključiti eh, v svoj dokument, eh, tako da še okrepimo svoje stališče. Hvala lepa. Ines, čisto na kratko. Um, postopkovno pripombo bi imela. Mislim, da bi morali samo opozoriti na to, da kolegi iz Front National ki so se tako zelo zanimali za romska vprašanja, danes niso z nami. Na to bi vas opozorila. Ja, celo dopoledne jih ni bilo, to velja za vse točke, še posebej pa za to dobro. Najlepša hvala gospodu Marži za izvrstno poročilo. S tem gremo lahko na 15. točko na dnevnem redu, to je končna točka današnjega dnevnega reda. Gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča glede humanitarne pomoči prebivalstvu, ki so jih prizadeli konflikti na območju afriških velikih jezer. Predsedujoča gospa Mokovej odbora Devi je tudi z nami pri tej točki. Lepo pozdravljeni. Sedaj pa najprej dajemo besedo gospodu Karlo Pikstenu, predstavniku računskega sodišča, zato da poda pregled poročila. Thank you, chair. Thank you also for the Najlepša hvala, gospod Eh, predsedujoči in najlepša hvala za povabilo. Spoštovani poslanci in poslanke, naj predstavim poročilo revizije v treh točkah. Najprej bi začel z globalno sliko, na to bi se osredotočil na to, zakaj je pri reviziji šlo in tretjič eh, predstavil bom naše ugotovitve. Naj začnem s prvo točko. Globalna slika. Pri pregledu smo se ukvarjali s humanitarno pomoč v šestih a, državah a, območja afriških velikih jezer. Gre za obdobje od leta 2011 do 2015. Gre za sredstva, ki jih poprečno Evropska unija porabi za humanitarno pomoč v tej regiji. Gre za približno 60 milijonov na leto. V tem obdobju je šlo torej za približno 300 milijonov evrov kako se denar porablja. Več kot 50 odstotkov sredstev se prek organizacij Združenih narodov um, zagotovi, preostali del pa se razdeli prek um, nevladnih organizacij. Velik delež uh, tega zneska se na to um, oddal pod izvajanje in to se na to stori še parkrat. Glede vprašanj, ki smo si jih zastavili pri reviziji, to so enostavno vprašanja, ki se nanašajo na učinkovitost. In glavno vprašanje se glasi, ali je komisija učinkovita upravljena s humanitarno pomočjo na območju afriških velikih jezer. To je bilo nekaj pod vprašanj. Eno se je nanašalo na prednostne naloge. Ali so bile prav, te pravilno zastavljene? Zastavili pa smo si tudi vprašanje, ali so bili doseženi zadani cilji. Kaj smo ugotovili? Osredotočil se bom na tisto, kar je po mojem mnenju najpomembnejše. Splošna ocena je bila pozitivna, če citiram poročilo humanitarna pomoč prebivalstvu, ki so ga prizadeli konflikti na območju afriških velikih jezer, je bila dobro upravljena na splošno strani komisije. Zapisali smo na splošno, ker je to formulacija, ki jo običajno uporablja računsko sodišče. Redko kdaj rečemo, da, je, da se to zagotavlja vedno. Glede dodelitve sredstev in prednostnih nalog. Ugotovili smo, da včasih ni na voljo ustrezne dokumentacije in zaradi tega je na primerjalni ravni težko ugotoviti utemeljenost predlogov, ki so poslani komisiji. Ali ima komisija dovolj dodatnih informacij na razpolago? Ne, ni jih imela. In s tem smo prišli, po mojem mnenju, do ene izmed ključnih eh, točka tega poročila. Dva odstavka lahko najdete o tem v našem poročilu. Gre za odstavka 31 in 32. Kaj je torej poglavitno vprašanje? Gre za vprašanje, kako se uporabljajo evropska sredstva. Ali lahko na koncu ugotovimo, koliko davkoplačevalskih sredstev je na to doseglo končno pravičence, begunce. Ali lahko odgovorimo na to vprašanje? Ne, komisija tega ne more zagotovo vedeti. Vemo, da storitve, ki jih plačujejo evropski davkoplačevalci, so izvedene, kar pomeni, da na samem terenu lahko opazimo rezultate. Ne moramo pa pripraviti povzevka, povzetka glede odstotka, ki je bil namenjen beguncem in odstotka sredstev, ki so bili namenjeni za druga področja. Potem so tu še odbitki za izvajalce in podizvajalce in stroški obratovanja. Vse to so zneski, ki so donatorjem neznani. In to je ena izmed ključnih točk. Treba je torej zagotoviti, da kar največji znesek doseže tiste, ki so pomoči potrebni. To pa je včasih problematično. Pri pripravi poročila sem prosil, da bi prejeli vse številke glede stroškov obratovanja, torej stroškov, ki so namenjeni. Um, svetovnemu programu za hrano in eh, odboru za begunce Združenih narodov in drugim upravljavskim agencijam, ki zadeve podizvajajo. Pa je bilo to nemogoče. Nemogoče je bilo ugotoviti, koliko sredstev se namenja beguncem v regiji. Tega preprosto ne vemo, kar pomeni, da je treba, vsaj po mojem mnenju, tu še marsikaj storiti. Gre torej za vprašanje učinkovite uporabe pomoči. Svoje pomislike smo že izrazili v enem izmed drugih poročil, za katerega sem tudi pristojen. Gre za poročilo iz leta 2011 in prepričan sem, da se ga nekateri še dobro spomnite. Gre za eno izmed dveh poročil o tokovih denarja prek eh, organizacij Združenih narodov, ko gre za zagotavljanje sredstev za države, ki so jih prizadeli konflikti ko sem prebral intervju v Sunday Timesu 15. novembra s podpredsednico komisije, gospod Georgijevo, sem dobil občutek, da so pogledi računskega sodišča usklajeni z pogledi komisije. Naj citiram to, kar je dejala gospa Georgijeva glede Združenih narodov. Dejala je, da lahko zagotovimo milijardo dodatnih sredstev za tistih, ki se v prvih bojnih črtah uh, spopadajo s konflikti, tako da zmanjšamo stroške obratovanja za 30 odstotkov. To je izziv, ki pa ga je mogoče mm, odpraviti. To je glavna težava pri združenih narodih. Um, Stroške obratovanja niso znani, če pa so, pa ugotovimo, da so previsoki. To je torej eno izmed, ena izmed ključnih ugotovitev poročila. Menim torej, da je pred nami še kar dolga pot. Po mojem mnenju bi Evropska unija in komisija morali biti bolj aktivni in bolj zahtevni na tem področju. Gre za vprašanje, daj, dam. Evropska unija zagotavlja veliko, v zameno pa zahteva dokaj malo. Druge točke se nanašajo na spremljanje. Kakšna je naša ugotovitev tu? Spremljanje je načeloma dobro, nekaj je sicer zamud pri poročanju, strani agencij za zagotavljanje pomoči, ampak spremlja in njene je nasplošno dobro. In um, vprašanje, ali so projekti dosegli svoj namen. Da, nasplošno so projekti privedli do želenih uh, učinkov. Rezultati so na voljo in uh, pomoč se zagotavlja na učinkovit način. Naj sklenem. Pozdravljamo pozitiven odziv komisije na podana priporočila. Zahvaljujemo se tudi vašemu poročevalcu, gospodu Pohu, za zelo obsežno poročilo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za pozornost in eh, hvala članom odbora, da ste mi prisluhnili. Najlepša hvala za predstavitev. Najprej poročevalec, gospod Puh, na to pa gospa Mokovej, ker nas bo morala na to zapustiti. Si, važeni, pone, um, Najlepša hvala, gospod um, predsedujoči, spoštovani gospod Pinksten, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rad predstavniku računskega sodišča zahvalil za to natančno in noteženo poročilo. Poročilo Evropskega računskega sodišča je pokazalo, da kljub težkim razmeram na terenu, sredstva Evropske unije zagotavljajo učinkovito pomoč. Torej, gre za sredstva, ki so namenjena za humanitarno pomoč v regijah, ki so jih prizadeli konflikti. Naš odbor si vedno prizadeva za izobla izboljšavo situacije. V območju afriških velikih jezer eh, moramo zagotoviti izboljšave. Tam se ljudje soočajo s premeritvami ljivimi situacijami. Junija smo pri, sprejeli poročilo glede zaskrbijoče situacije v Demokratični republiki Kongo zaradi dogodkov, ki potekajo v vzhodni regiji Demokratične republike Kongo. Uh, Na deset tisoče ljudi namreč beži iz tega dela Republike Kongo zaradi terorističnih dejavnosti določenih milic. V Kivuju je izgubilo življenje veliko otrok in izboljšavo situacije lahko zagotovimo samo prek sodelovanja humanitarnih organizacij, nevladnih organizacij in vlade Demokratične republike Kongo. Izdatki Evropske unije za humanitarne namene so lahko učinkoviti samo, če združeni narodi vodijo usklajeno politiko, tudi ko gre za podnebno politiko, trgovinsko politiko ali socialno politiko. Toliko glede posameznih točk, ki sem jih opredelil v poročilu. Ena izmed prednostnih nalog komisije je zagotoviti povezavo med pomočjo, rehabilitacijo in razvojem. Gre za pristop LRRD. Je pa ta metoda omejena zaradi situacije na terenu. V svojih priporočilih predlagam, da bi pripravili platformo za zagotavljanje storitev. Ta bi pomagala opredeliti potrebo po pomoči in usklajevanje ukrepov. Treba je zagotoviti tudi kratkoročno povezavo kratkoročne in dolgoročne humanitarne pomoči. Če ne bomo zagotovili te povezave, bo to imelo hude posledice na gospodarstvo. Gospod Mukveve, ki je bil um, prejemnik nahla, nagrade Saharov za leto 2014, je bil eden od tistih, ki je moral sprejemati odločitve o tem, katere situacije so v, kri, v krizi dovolj akutne, da zahtevajo črpanje nujnih sredstev. Treba je zagotoviti tudi pregled nad sredstvi, ki se črpajo iz Evropske unije in s katerimi upravljajo druge agencije. Treba je zagotoviti bolj, boljši pregled nad. Uh, financiranjem prek Združenih narodov predvsem. Treba je zagotoviti večjo preglednost eh, samih postopkov. Treba se držati predpisanih rokov. Združeni narodi so se zavezali k temu, da bodo v krajšem roku podajali poročila in se hitro odzivali na spremembe v situaciji. Menim, da je treba natančno analizirati vsakoletna poročila, ker bi drugače to lahko negativno vplivalo mm, na sprejemanje odločitev. Prav tako pozivam komisijo, da zagotovi ustrezne informacije glede humanitarnih načrtov izvajanja. Prav tako pozivamo komisijo, da bi pri humanitarnih načrtih izvajanja zagotovila primere dobre prakse. Prav tako pozivamo k boljšemu sodelovanju med komisijo in eh, Evropskim računskim sodiščem. Želimo torej, da komisija izvede priporočila, ki jih je podala sodišče. In najlepša hvala vsem za pozornost. Najlepša hvala, Linda. Vem, da moraš oditi. Morda bom dal najprej besedo tebi. Najlepša hvala. Ja, res je, oditi moram k malu in um, moji pomočniki in sekretarjat bodo prisluhnili odgovorom na to. Lahko podprem poročevalca, ki je spregovoril o velikih težavah, s katerimi se sooča območje afriških velikih jezer. Sama sem tudi bila tam in a, tudi moja politična skupina se zaveda humanitarne krize na tem območju. Kot je bilo rečeno, je junija parlament sprejel zelo pomembno poročilo glede krize, ki je poteka v Demokratični republiki Kongo. Posledice velikega števila notranje razsedljenih oseb eh, so res grozljive. Tu gre za enega izmed številnih konfliktov, ki so pozabljeni v svetu. Pogosto namreč pozabljamo na hudo krizo v območju afriških velikih jezer. Poročevalec je omenil tudi osmo priporočilo, ki se nanaša na povezovanje pomoči rehabilitacije in razvoja. Nekateri so bili namreč rojeni v humanitarnih toboriščih in treba je izboljšati situacijo. Samo s kratkoročnimi ukrepi ne moremo izboljšati izobrazbe otrok. Doktorja Mukwege sem tudi obiskala v eni izmed njegovih bolnišnic in povedal nam je, kako je s težavami, s katerimi se sooča. Sam je prejeval financiranje iz EHA. Ta sredstva pa so namenjena za, na kratek uh, rok, naprimer za ženske, ki so bile žrtve spolnega nasilja. Doktor nam je dejal, da je težko prejel sredstva za dolgoročno financiranje, za zagotovitev zdravstvenih storitev. Komisija pa se tega zaveda in je že ukrepala. In mislim, da je to vprašanje vmes že bilo razrešeno. Vsekakor pa je treba bolje povezovati naše pomoči. To smo videli tudi v primeru Haitija in drugih regij, ki so jih prizadeli konflikti. Več moči, kot jih strnemo, več lahko zagotovimo. To vidimo tudi pri zagotavljanju humanitarne pomoči. Vesela sem, da računsko sodišče spremlja tudi stroške upravljanja. Ampak zdi se mi, da morajo biti operativni stroški še toliko višji v regijah, v katerih je zelo nevarno delovati, kamor je zelo težko poslati ljudi. Pri operativnih stroških torej eh, pogosto primerjamo pogo podobne si situacije. Ne vem, ali imate tudi vi kazalnike, ki so oblikovani na takšen način. Ne vem, ali lahko primerjamo situacijo, ki poteka v mirnih razmerah s situacijo, ko pride do orkana ali kaj podobnega. Vsekakor pa je treba zagotoviti ljudi na terenu, zato da lahko mm, zavarjujejo in pomagajo drugim. Najlepša hvala, da si si vzela čas. Sedaj pa se obračam na komisijo gospa Dimavrova iz komisije. No, vi pa niste gospa, ampak gospod. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Marko Panigali from... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem gospod Marko Panigali iz GD Eho. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Pinkstenu, um, članu Evropskega računskega sodišča, za poročilo in hvala gospodu Pošeju za predstavitev poročila. Z vidika komisije naj povem, da smo eh, hvaležni za dobro sodelovanje pri pripravi poročila. Potekalo je več sestankov in več izmenjav. Končni rezultat pa je to poročilo poročilo je pozitivno. Člani Evropskega računskega sodišča in poslanci so pomembnost pozitivnih poročil izpostavili že danes, do povdan. Humanitarna pomoč na tem območju je bila nasplošno, kot ste zapisali, zagotovljena primerno in učinkovito. Pomembno je, da se zavedamo tega, kar ste že izpostavili, da je tu govora o konfliktnem območju. Območje afriških velikih jezi, jezer eh, je območje, kjer ni ravno enostavno delovati, kjer ni najlažje pomagati prebivalstvu. Nekatere ugotovitve, ki ste jih izpostavili v poročilu, zato veljajo specifično za to regijo ali pa za podobna območja. Te ugotovitve pa težje prenesemo na druge partnerke, na druga območja, kjer lahko veliko lažje pomagamo ljudem. Zato smo hvaležni za pripombe, ki ste jih podali. Nekatere Pripombe pa lahko prenesemo tudi na druga, bolj mirna območja. Priporočilo glede povezovanja pomoči, rehabilitacije in razvoja pa je treba vedno vrednotiti z vidika tega, kar je izvedljivo in možno v določeni regiji. Predvsem zaradi tega, ker je treba izpolniti zahteve stabilnosti in varnosti. Kaj ti drugače tega načela LRRD ne morete uporabiti in uh, ne bodo prineslo k pozitivnim rezultatom. Nasplošno pa komisija pozdravlja to poročilo. Po našem mnenju je to poročilo dobro. Lahko pa na to izpostavimo posamezne elemente iz poročila in na podlagi tega lahko razdelamo tudi strategijo. Menimo, da to ne gre toliko za spoštovanje, spremembo delovanja EHA ali pa komisije na splošno na tem področju? Lahko pa se prilagodimo in zagotovimo napredek na nekaterih področjih, ki ste jih izpostavili. Popolnoma se zavedamo, da lahko izboljšamo način prikazovanja dokazov in ugotovitev in uh, informacij v postopku priprav na razdelitev ali nerazdelitev sredstev. Lahko bi tudi bolje ocenjevali stroške povezane s posameznimi predlogi. Izpodbijali pa bi to zamisel, da nismo sposobni opredeliti posameznih stroškovnih postavk. Mislim, da je treba podrobneje razpravljati o tej izjavi. Kaj ti? Ne vemo, koliko sredstvo dejansko doseže končnega upravičenca. Tudi naši kalkulacije eh, za operativne stroške so različne, običajno uporabimo faktor sedmih odstotkov. Je pa vse odvisno od faze projekta in od regije, v kateri se projekt izvaja. Stroški so višji v določenih regijah, kjer eh, stroški prevoza znašajo več kot druge v drugih regijah pa je izračun stroškov enostavnejši. Želel bi izpostaviti, da komisija ni začela na izvajanju osmih priporočil, ki ste jih podali ob objavi poročila. Je pa to delo, ki že poteka. Komisija je že začela vključevati nekatera priporočila v svoje postopke dela. V GD Eho smo že pripravili delovno skupino, ki se bo ukvarjala s posameznimi priporočili, ki ste jih podali. Nekatere rezultate bo enostavno doseči, bodi si smo predlagano že dosegli ali pa so zadeve že v teku in eh, so tik pred zaključno fazo. Pri drugih priporočilih pa bo treba tesneje sodelovati, ne samo znotraj naše generalne direkcije, ampak tudi z drugimi akterji, naprimer z GD Devko in eh, tudi z druženimi narodi. V sredju naše politike je namreč, da transparentno sodelujemo eh, z drugimi partnerji, z družino partnerjev Združenih narodov in eh, organizacijami, ki delujejo v okviru GDEHO pri instrumentu fafa, naprimer, eh, pa zadeve niso najbolj enostavne, tako da je treba še preveriti, kako zagotoviti boljšo transparentnost in preglednost situacije na terenu. To so torej področja, kjer ne moremo na kratek rok doseči znatnih napredkov. Sodišče je izpostavilo, da, je raz, da razprava o tem priporočilu poteka tudi v svetu. Pripravljajo se priporočila sveta, ki bodo, če se ne motim, sprejeta danes. Tudi svet um, pozdravlja pozitiven duh poročila in uh, pozdravlja že upravljeno delo in opozarja na to, kar je še treba storiti. Gospod Pinkston, bi se želeli odzvati na posamezne točke, ki jih je izpostavila komisija? Uh, Glede na to, da se približuje konec seje, bom zelo kratek. Uh, ničesar uh, nimam dodati k pripombi predsednika odbora za razvoj nekaterih zadev nisem omenil, ker eh, ni bilo dovolj časa. Seveda se strinjam, da moramo pri krovnih stroških upoštevati zelo posebne okoliščine. Če komisija pravi, da imajo na voljo številke, da imajo na voljo podatke in da vedo, eh, koliko znašajo ti stroški, potem lahko razumem tudi, da teh številk ne želijo posredovati naprej. Ampak to ne bi smel biti problem, kajti to zelo dobro razumemo. E, obiskali e, smo namreč to regijo in vemo, e, da je situacija izjemno zapletena. Teh sedem odstotkov ni uklesanih v kamen. Ampak, če komisija ni dala teh številk parlamentu, potem gre tukaj za pomankanje preglednosti. Tudi, če so te številke više, to eh, so sredstva evropskih davkoplačevalcev in evropski davkoplačevalci morajo vedeti, eh, kaj eh, se počne z njihovimi sredstvi. Zavedati se je eh, potrebno, da begunci živijo v grozljivih okoliščinah. Torej, to je potrebno rešiti, ampak v odnosu med parlamentom in pa komisijo. Hvala lepa tudi za vaše prispevke. Najlepša hvala. Sedaj pa se vračamo k poročevalcu da naredi zaključek. Najlepša hvala. Ta razprava je pokazala, da je računsko sodišče predložilo izjemno uravnoteženo poročilo, vendar pa. Nisem eh, povsem prepričan, ali bi lahko predložili stroške tako, eh, na tako težavnem področju. Gre za humanitarno pomoč eh, na teh konfliktnih območjih. Vseeno se zahvaljujem tako računskemu sodišču, kakor tudi komisiji. Pričakoval sem, da bo situacija eh, na področju eh, priprave tega poročila veliko zapletenejša. Hvala lepa eh, za razpravo. Mislim, da ste imeli dolg prispevek prej in jaz moram zaključiti to sejo, ker moram oditi. Ali ima kdo še kaj pod točko razno? Ne. Potem se zahvaljujem vsem in zaključujem to sejo.